Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Prosim, da zasedete svoje mesta. Urnik je tak, kot ponovadi, tako da bomo začeli. Najprej sporočilo predsednika. Sporočila zadevajo, delegirane in izvedbene akte. Glede delegiranih aktov lahko povem, da je komisija predlagala dva delegirana akta, meje, vizumi, sklad za notranjo varnost in pa AMIF. Na plenarnem zasedanju smo glasovali za ugovor dvema delegiranima aktoma pri teh vprašanjih oktobra 2019 je torej parlament prejel dva delegirana akta, sklad za azil, migracije in vključevanje in sklad za notranjo varnost. Dvomesečni časovni rok je bil predveden, ko sta lahko svet in Evropski parlament temu govarjali. Več političnih skupin, SD, GUE, Zeleni in pa Renew, je zahtevalo da bi morali to točko dodati na dnevni red Libe, tako da bo odbor obveščen o ozadju in vsebinskih elementih teh delegiranih aktov, pa tudi o samem postopku odločanja. Glede na to, da se zdi, da Evropski parlament ni bil ustrezno obveščen o snovanju teh dveh novih aktov. Generalnega direktorja Gide Holm smo torej povabili, da predstavi nova delegirana akta, oba delegirana akta na odboru Libe novembra letos, torej 21. novembra. Predtem pa bo še tehnični sestanek s političnimi svetovalci 11. novembra. Drugič, 30. oktobra, smo prejeli izvedbeni sklep komisije v sklepu 15. 85 iz leta 2015 seznam podpornih dokumentov za prosilce za kratkoročni azil iz Azerbajdžana. Prejem tega izvedbenega akta smo posredovali vsem članom odbora, torej informacije o prejemu tega akta. 31. oktober ste to prejeli, za ogovor pa ste imeli časa do 13. novembra o povdne. To so bila torej sporočila predsednika. Seveda pa moramo potrditi tudi zapisnike prejšnjih sestankov. Ali se s tem lahko strinjate, če temu nihče ne nasprotuje, potem lahko to potrdimo. Zdaj pa elektronsko glasovanje glede osnutka mnenja, glede Evropske mejne in obalne straže, sistem lažnih pravih dokumentov na spletu, FADO in razveljavitev skupnega ukrepa sveta številka 98 skozi 700 skozi PNZ. Gre torej za tako imenovani sistem FADO, z nami je tudi poročevalka Roberta Mecola. Nekaj glasovanj bo v sklopu, nekaj bo tudi kompromisov, pa še glasovanje po delih. Zanima me, ali imate vsi pripravljene glasovalne kartice, ste pripravljeni na glasovanje, gospa poročevalka bi želeli kaj povedati, ne, potem se bomo kar lotili glasovanja. Torej, najprej glasovanje v sklopu, najprej več kompromisnih predlogov, ki jih moramo izglasovati skupaj. Začenjamo z glasovanjem. The vote is open. As to the vote on block. Now the vote is closed. Konec glasovanja. 54 za, 5 vzdržanih, 1 proti, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o posamečnih odstavkih. Kompromis pri členu 80. Začetek glasovanja. Koniec głosowania. Z veliko večino sprejeto. Zdaj pa kompromis glede člena 80a, to je novi člen, veza na predlog spremembe 26. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis glede glede člena 80b, to je novi odstav, ki zadeva predloge spremembe 27 in 58. Začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet. Kompromis 80c, novi, ki zajema predloge sprememb 28, 57, 53 in 61. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa kompromis 80D, novi, ki je vezan na predlog spremembe 29, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet zdaj pa člen 80e, novi, vezan na predlogo spremem 30, 68 in 62. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet 80F, novi, vezan na 31, 66 in 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 80D, novi, vezan na 32 in 72. G, seveda, ne da. Začetek glasovanja. 32 in 72. Now it's closed. Konec glasovanja. sprejeto 88, vezen na 33, 34, 73. Glasujemo, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa člen 80J, novi ki je vezan na predlogo spremem 35 in 69. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Člen 80k novi vezan na predlog spremembe 36. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa vodne izjave. Vodna izjava 80, vezana na predlog spremembe 2. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 81, B nova, vezana na predlog spremembe 5 in 15, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 81, C nova. Ne. Ne tukaj pa je ločeno glasovanje. Moramo glasovati glede 88 novo. Ločeno od tega. To je vezano na predlog spremembe 39. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno zdaj pa 81C, nova, 36, 41 in 42, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeta. Uvodna izjava 81E, nova, predlogi spremembe 8 in 45, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava. 81F nova, predlog sprememb 9 in 46. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 81G nova, predlogi sprememb 9. 10 in 47, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis glede obvodne izjave 82, predloga sprememb 11 in 48, začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede vodne izjave. Ena nič ena a nova predloga sprememb 15 in 51 začetek glasovanja. konec glasovanja. Spred. Uvodna izjava 113a, nova in pa 114, vezana na predloge spremem 33 in 49. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Spred. Spred. Zdaj pa glasujemo še glede spremenjenega besedila. Začetek glasovanja. Poimensko glasovanje, seveda, to je končno glasovanje glede celotnega spremenjenega besedila. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa moramo glasovati še o mandatu in sestavi pogajalske ekipe. V tem primeru potrebujemo absolutno večino, če želimo nadaljevati s pogajanji. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. V redu, uspelo nam je. Mandat sprejet z absolutno večino. Pogajanja se lahko začnejo. Čestitamo gospe Mecoli za upravljeno delo. Zdaj pa nadaljujemo z delom po dnevnem redu. Brez prekinitev, prosim. Yes, please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 Let me announce what the following point in the order of the day of our agenda. O čem bo naslednja točka na dnevnem redu, to je točka 12, gre za mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropskega odbora za varstvo podatkov o vplivu ameriškega zakona Cloud na novi pravni okvir EU za varstvo podatkov in na mandate za pogajanja o sporazumu o čezmenem dostopu do elektronskih dokazov za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah ter na dodatni protokol Budimpeški konvenciji. Prisluhnili bomo predstavitvi Vojčeha Vivjorovskega. Pozdravljamo novega pomočnika nadzornika pri NVP-ju. Prav tako pa bomo prisluhnili tudi predstavitvi Karstna Bena, ki je višji pravni in politični svetovalec Nemškega zvezdnega komisarja za varstvo podatkov in svobodo obveščanja ter koordinator strokovne podskupine za meje, potovanja ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznjivih dejanj. Prav tako bomo prisluhnili Etienne Morib, pravni svetovalki na oddelku za evropske in mednarodne zadeve pri francoskem nacionalnem odboru za informacije in svoboščine KNIL v Franciji. Začeli bomo s predstavitvijo gospoda Vivjorovskega, potem pa bomo prisluhnili še predstavitvi pravne službe Evropskega parlamenta v povezave s to točko. To je relevantno za delo, ki ga moramo opraviti, zato da bomo ustrezno ocenili. sporazum med EU in ZDA o čezmenem dostopu do elektronskih dokazov za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Gospod Vivirovski, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora. Zbiranje elektronskih informacij v čezmenem kontekstu in preko meja Evropske unije ter pridobivanje podatkov iz drugih jurisdikcij kot so jurisdikcije Evropske unije, to je vprašanje, ki bo verjetno na agendi tega odbora v celotni, celotnem mandatu. To je seveda povezano z odnosi z ZDA, povezano je to tudi z delom, ki poteka na dodatnem protokolu k Budimpeški konvenciji o kibernetskem kriminalu. Še posebej pa je to pomembno tudi za našo notranjo razpravo glede predloga o e-dokazih. To vprašanje je kompleksno že samo po sebi, še posebej pa zato, ker EU sočasno sodeluje v več procesih pri določanju predpisov za izmenjavo e-dokazov in e-informacij nasploh. To seveda zadeva tudi različna elektronska sledenja preko meja v čezmenem kontekstu. To je sodelovanje z vsemi državami, ne le z državami članice Evropske unije. Gre tudi za države članice Sveta Evrope sodelovanje na bilateralni in multilateralni ravni. Izdali smo dve mnenji letos, o katerih bom govoril. Najprej o priporočilih glede mandata za pogajanje o mednarodnih dogovorih za ZDA, ko gre za čezmejno dostopanje do elektronskih dokazov, na to pa še sodelovanje pri pogajanjih o dodatnem protokolu k Budimpeški konvenciji. In EDP B se je skupaj z EDPS-om odločil podati tudi odziv glede vpliva ameriškega zakona Cloud na evropski pravni okvir o varstvu podatkov. Podali pa smo tudi dodatno mnenje glede trenutne razprave o predlogu o elektronskih dokazih. Osredotočil se bom na nekaj splošnih načel. Odzive NVP-ja bom predstavil pri teh različnih pobudah. Prav tako bom pokomentiral tudi včerajšnje mnenje o e-dokazih in moje kolegi iz odbora za varstvo podatkov se bodo odločili na zakon cloud in pa učinek tega zakona. To je bilo bistveno področje NVP-ja že od samega začetka, še posebej za Giovanni Mutradija, ki je predstavil sodno stališče v povezavi s tem vprašanjem. Priznavamo, da pristojni organi, tudi ko preučujejo domače zadeve, morajo zaprositi za informacije, ki so shranjene v drugi državi. In EU potrebuje učinkovite predpise, zato da lahko države članice sodelujejo z temi jurisdikcijami. Prav tako je treba poskrbeti tudi za ustrezne dogovore s tretjimi državami, ko gre za izmenjavo podatkov v namene kazenskega pregona in kazenskih zadev. To je v prvi vrsti vprašanje pravičnosti, pravosodja, šele na to pa vprašanje varstva podatkov. Torej, obenem zbiranje podatkov pomeni obdelavo osebnih podatkov znotraj področja uporabe za varstvo podatkov. Tukaj gre tako za pravosodni vidik, kot tudi za vidik varstva podatkov. To bo zanimivo za pristojne organe na nacionalni ravni, kolektivno pa tudi za EDPB. Sodelovanje med EDPS-om in EDPB-jem smo na nek način preizkusili na ta način. Skušali smo ugotoviti, ali se dejansko lahko lotimo tako kompleksnih vprašanj glede varstva podatkov pri teh dosejih z različnih vidikov in z veseljem vas lahko obvestim, da smo prišli do dobrih rezultatov, po mojem mnenju. Do zdaj se zato nismo odločili podati odziva. Evropski nadzorni zavar s to podatko torej še ni podal formalnega stališča. Do zdaj včeraj pa smo podali to stališče v povezavi z vašo prošnjo. Naše glavno sporočilo za celotno razpravo je, da varstvo podatkov ne onemogoča ustreznega upravljanja s pravosodjem. Standardi za varstvo podatkov bodo po drugi strani pravzaprav izboljšali zaupanje, pa tudi integriteto pravosodja in sodnih sistemov bistvo varstva podatkov se prav gotovo ne izgubi v trenutku, ko se sodišče odloči, da nek zasebni ponudnik komunikacijskih storitev mora predati informacije, ki so relevantne za preiskavo. In kompleksnost tega dosjeja večinoma izhaja iz dejstva, da EU še vedno gradi skupno pravosodno območje. delo na skupnem pravosodnem prostoru se še vedno nadaljuje in zato seveda obstajajo določene razlike med državami članicami Evropske unije. To je seveda v osredju suverenih pristojnosti držav članic EU. Nekatere države članice menijo, da je naprimer splav nezakonit in se to tudi kvalificira kot resno kaznivo dejanje. Interpretacija se torej razlikuje po različnih eh, sodiščih med Talinom in Parizom, pa tudi med Madridom in Barcelonom nekateri kazenski sistemi razlikujejo med visoko izdajo in izdajo, drugi pa ne. Zelo veliko nijans je znotraj spektra tega, kaj huša kazniva dejanja dejansko so. In obstajajo tudi razlike v minimalnih obsodbah za takšne primere kaznivih dejanj. Pa tudi kazenski zakoniki se še kako razlikujejo. Nobene konkretne definicije ni glede tega, kaj je resno kaznivo dejanje, vsaj ni enotne definicije in seveda se situacija razlikuje po državah članicah. Zato pa še nekaj, kar je zelo pomembno z vidika varstva podatkov. Imamo skupno harmonizirano zakonodajo glede primarnega prava in to je listina o temeljih človekovih pravicah. Potem imamo tudi GDPR, policijsko direktivo, tako imenovano, To je zakonodaja, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU in to je edini tak primer pravzaprav za članice EU in ekonomsko-gospodarsko območje. Kar veliko je seveda tudi vsega skladi med evropskimi pravili in izvajanjem na nacionalni ravni. Kadarkoli predlagamo nov pravosodni ukrep na področju pravosodja in varnosti, ki bi lahko omejil temeljne pravice ali pa bi posegal v temeljne pravice, naletimo na iste pravne težave. Skušal bom pojasniti, kakšne so te težave, že zdaj preden bom predstavil rešitve. Omejevanje pravic je mogoče le, če je to sorazmerno, za tem, kar predvidevajo demokratične države in če lahko to odraža tudi evropska sodna praksa. O tem smo govorili tudi v drugih mnenjih, naprimer v mnenju o podatkih PNR in pa tudi v mnenju o sporozumu med EU in Kanado. Predlog za e-dokaze bi zahteval, da podjetja posredujejo občutljive informacije, pravosodnim organom in pa drugim jurisdikcijam. Dokler se to izvaja znotraj sistema, ki še ni dokončan, so lahko učinki takšnega instrumenta predvsej neočekoviti v smislu varstva podatkov in zasebnosti. Potencialno sem dojal, saj je vse odvisno od specifične zadeve. Moramo si prizadevati za najviše standarde, ne pa za minimalne standarde pri teh varovalih. Naj predstavim primer. Recimo, da si izberete eno od držav članic Evropske unije, tisto, ki jo najmanj poznate, in si skušate zamisliti seznam pristojnih organov iz te države, ki so pristojni za to, da lahko zaprosijo za vaše podatke, podatke vašega internetnega ponudnika. Na to si zamislite, kateri so resni zločini ali pa resna kazniva dejanja, glede katerih prosijo za podatke in potem se vprašajte, ali si želite, da bo vaš ponudnik spletnih, ponudnik spletnih storitev poznal vse odgovore na ta vprašanja ali si želite, da bi vaš spletni ponudnik odgovarjal sam, ali pa bi vam bilo ljubše, da bi pri tem pomagal sodnik v vaši državi. Če se vam zdi, da to ni težava v smislu transakcijskih podatkov, si zamislite, kako bo z informacijami glede tega, s kom ste se pogovarjali in kje ste bili, ko ste izpostavili stik, tudi to bo del teh podatkov da ne govorimo niti o zasebnih subjektih, kjer bo še toliko teže ugotoviti, kaj je zakonitost in sorazmernost pri posredovanju osebnih podatkov strani zunanje jurisdikcije. Zato v svojem mnenju priporočamo izvršljivost predpisov in izvrševanje teh predpisov mora biti skladno tudi z obstoječimi definicijami, ki veljajo znotraj Evropske unije za varstvo podatkov. Treba pa je poskrbeti tudi za določene izboljšave glede same vsebine in podatkov, ki zadevajo več sektorjev. Predlagali smo torej dopolnitve teh predlogov, ki bodo pripravljene videle, da je mogoče sodelovanje vseh jurisdikcij pri tem. Tako pri državi izdaje kot državi izvrševanja. Pristojni organ v državi izvrševanja mora imeti seveda v pogled v ta sodni nadzor. Zavedamo se seveda, da to lahko vodi tudi k določenim pravnim zamudam, s katerimi se skušamo boriti, jih odpraviti, ampak Popolnoma smo prepričani, da lahko zgradimo sistem, ki bo obenem učinkovit, tako v smislu delovanja, kot v smislu stroškov. Mislim, da bi lahko podali tudi nekakšne odločitve na evropski ravni glede vrste podatkov ki se posredujejo. Moramo pa poskrbeti predvsem za varnost vseh transakcij podatkov med deležniki, ki so vključeni v ta proces. NVP bo še naprej sodeloval pri prihodnih pogajanjih in skušal tudi ocenevati trenutno stanje in napredek. Če sklenem, je to zelo pomembno stičišče med potrebami pravosodja in temeljnimi pravicami posameznika. Upam, da bo sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi za varstvo podatkov in pa NVP-jem omogočilo boljše razumevanje vseh vidikov tega kompliciranega procesa. Najlepša hvala. Gospod Vivjerovski, za nas je poročilo NVP-ja še kako pomembno, ko gre za zaščito zasebnosti in temeljnih pravic evropskih državljanov. To je prav gotovo zaskrbljujoča pravna sprememba na nek način. In zato se nam je zdelo bistveno dopolniti vašo analizo tudi za predstavitvijo gospoda Karstna Bena, ki je višji pravni politični svetovalec Nemškega zvezdnega komisarja za varstvo podatkov. Izvolite. Uh, morning, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani člani odbora Libe. V imenu EDPB-ja eh, e bi se vam želel zahvaliti za povabilo in za to priložnost, da imamo danes to razpravo. Toliko o ozadju naše predstavitve. Vi oziroma prejšnji mandat odbora Libe je poslal prošnjo za preučitev vpliva akta cloud na evropsko zakonodajo o varstvu podatkov. Predem povzamem naše glavne ugotovitve, bi želel eh, opozoriti na naslednje. Eh, torej, to je predhodna ocena, začetna ocena. To pomeni, da bomo polno mnenje dobili šele naslednje leto v zvezi s tem vprašanjem in pa povezanimi vprašanji. Uh, Drugič, odgovor, eh, ki smo vam ga podali, je mišljen za specifičen scenarij. Če bi torej organ kazenskega pregona v kriminalni preiskavi izdal nalog za aretacijo. Eh, v drugačnih scenarijih so lahko ugotovitve drugačne. predvsem, predvsem če gre za nek drug organ na drugem področju prava. No, uh, glavne ugotovitve so naslednje. Ugotovili smo, da razen če je nalog, ki prihaja iz ZDA, prepoznan na osnovi mednarodnega dogovora, In če se to nanaša na zaščito bistvenih interesov subjekta podatkov, potem zakonitost, eh, potem ne moremo ugotoviti, ali je razkritje podatkov zakonito ali ne. Če ne moremo ugotoviti zakonitosti razkritja, potem lahko to ustvari določen konflikt in v preostanku pisma skušamo nakazati tiste poti, ki bi lahko vodile do rešitve. Torej, lahko bi prišlo do različnih oblik mednarodnih pogodb. Prva bi bila nova generacija eh, pogodbe o vzajemni pravni pomoči. Ta pot bi bila hitrejša, učinkovitejša vsebovala pa bi tudi močnejše varovalke na področju varstva podatkov. Drugič, omenjamo sporazume, kot je tisti, o katerih se trenutno pogajata EU in ZDA. Tudi ta sporazum bi lahko rešil to vprašanje. To vrsten dogovor bi podprli, če bi bila zagotovljena dovolj visoka stopnja Eh, varstva podatkov. V tem primeru bi namreč dobili pravno gotovost, ki si jo vsi želimo. Na koncu pa bi želel povdariti še dve točki. Najprej. Mi si želimo, da bi to vrstni bilateralni sporazum bil sporazum med Evropsko unijo kot celoto in ZDA, ne pa med ZDA in pa posamečnimi državami članicami, drugič pa bi uh, eh, povdaril potrebo po doslednosti. Kaj mislim s tem? Menimo, da je treba zagotoviti, da razkritje organom tretje države ne bi obravnavali na um, manj strok način, kot pa podobne prošnje, ki so naslovljene na uh, usporedne evropske organe. Hvala, sedaj pa dajem besedo mojemu kolegu uh, Etienu. Hvala lepa, gospod Ben. Sedaj pa bomo slišali predstavitev Etiena Morija, ki je uh, svetovalec um, um, Torej, najprej na vrsti gospod eh, Mori, ki je pravni svetovalec eh, v um, oddelku za mednarodne zadeve. Najlepša hvala po predstavitvi kolega Karstena in pa še prejšnjega govorca. Se bom navezal na prilogo k temu dopisu za vaš odbor. Tukaj gre za sodno odločbo glede varstva podatkov. Osredotočil se bom na dva specifična elementa. Najprej učinki clouda na čezmeni dostop do podatkov, na to pa še povezava med cloudom in evropskim pravnim okvirom na področju varstva osebnih podatkov, še bolj specifično GDPR. Najprej določbe zakona cloud, ki je bil sprejet marca 2017. Ta zakon je vezan na številno vprašanje, o katerih smo se pogovarjali v zadnjih letih, tudi zadevo Microsoft. Ameriško vrhovno sodišče je tudi sprejelo sodbo v povezavi s tem. Ameriški predstavni organi lahko od ponudnikov elektronskih storitev zahtevajo, da posredujejo informacije izven svojih meja. In ta zakon o kladu vzpostavlja nove predpise za to, da zunanje jurisdikcije lahko dostopajo do podatkov v Združenih državah Amerike. Seveda, če se sklene sporazum z tako imenovanimi upravičenimi državami. Zakon klad torej predvideva novi proceduralni in pravni režim za čezmeni dostop do elektronskih podatkov. Gre za neposredni dostop do ponudnikov brez nekega umestnika. Ta zakon Cloud je vezan tudi na Cloud Communication Act, nekakšno dopolnilo in ponudnikom elektronskih storitev, pa tudi ponudnikom Cloud storitev, narekuje, da mora delovati skladno z tem aktom. Torej ponudnike zavezuje k temu, da v primeru zahtevkov glede posredovanja informacij pa naj gre za elektronske informacije ali pa zabeleženje nekaterih teh informacij povezanih z aboniranim uporabnikom, da se najprej preveri tega ponudnika in v Cloud Actu piše, da se morajo te informacije nahajati znotraj združenih držav gre torej za nekakšno teritorijalno področje uporabe za posredovanje informacij iz ZDA. Odbor EDPB je ugotovil, da tukaj ne gre za sistematično zbiranje podatkov ali pa podatkov brez diskriminacije. Mislim, da gre tukaj za ciljno usmerjene zahtevke za podatke v primeru kazenskega in pravosodnega sodelovanja. Zakon Cloud je predvsem vezan na ameriške naloge v okviru različnih kazenskih postopkov. Dostop do metapodatkov se omogoči na osnovi nekaterih zahtev, ki niso nujno vezane na odločitev sodišča. In to zadeva tudi realno časovno prestrezanje elektronskih podatkov. Ko je ponudnik storitev iz jurisdikcije ene od zvezdnih držav, Združenih držav Amerike. Prav tako je seveda pomembno razmišljati o tistih zakonih, kjer ZDA preprečuje posredovanje informacij izven svoje jurisdikcije. Je pa seveda posredovanje informacij odvisno od več predpogojev.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 Споразум за юрисдикция в ЗДА. За енград па seveda še ni bil izdan noben nalog ZDA na osnovi tega zakona KLAD. No to pa še drugo vprašanje vašega odbora. Substančno in teritorijalno področje uporabe mora neposredno odražati vsega tudi to, kar je zapisano v zakonu cloud, tudi v smislu mandata. Ponudnik storitev mora imeti te podatke v lasti ali pa jih hraniti. Skladno z GTPR podizvajalec, ki dela za ameriškega ponudnika, mora razkriti te informacije. V členu 48 piše, da tisti, ki razkriva osebne podatke, ne sme biti nikakor razkrit, razen v primeru, da je to zapisano v nekem mednarodnem sporazumu. med ZDA in eno izmed držav članic Evropske unije ali pa Evropsko unijo. Na to pa še tretji pogoj, zaradi katerega je nalog tretje države zavezujoč v smislu posredovanja informacij. Tak nalog ne more biti izvršljiv in ne more biti zavezujoč za naslovnika, razen če temelji na mednarodnem sporazumu. V primeru Cloud Acta ameriški zahtevek ne more biti polno močen, če je to nasprotil z določbami GDPR. Če ni sklenjen sporazum ali pa ni zagotovljena druga pravna podlaga skladna za GDPR, potem ameriški zahtevek ni veljaven, ko gre torej za zahtevek po posredovanju informacij. Et encore de ralentir, je vous en prie. D'accord. <laughs> Les entreprises. Ko obstaja tak sporazum? Se torej podatke lahko posreduje, sicer se tak zahtevek zavrne. Po tej analizi lahko torej potrdimo, da ponudnik storitev, razen če se znajde v nekakšnem konfliktu, ni zavezan posredovati informacij na osnovi naloga ali pa zahtevka ZDA. To je zapisano tudi v GDPR. Člen 48 prav tako ne posega v druge načine prenosa informacij, kot so predvidene v GDPR-u. Vsa, vse posredovanje informacij tretjim državam mora potekati torej skladno z določbami GDPR na osnovi ustrezne pravne podlage. To je torej ta glavni pogoj, ki izhaja tudi iz poglobljene analize. Seveda nimam časa, da bi predstavil vse vidike te analize, ampak želel bi predstaviti nekatere ključne elemente, ki smo jih vključili tudi v poročilo ko ponudnik storitev v Evropski uniji mora odgovarjati na zahtevek ZDA skladno z Cloud Actom. Potem se vzpostavi neposredno sodelovanje med pristojnim organom tete države in pa držav članico Evropske unije. Seveda je to lahko odvisno od Privacy Shielda, ampak to vrstni prenos podatkov ne sodi v to kategorijo. Kaj pa podjetje, ki ima sedež v Evropski uniji? To podjetje nima pravice posredovati informacij, saj so pravice do varovanja osebnih podatkov posameznikov prioritetne narave. Na to pa smo podali tudi stališče glede dostopa do e-dokazov. Ponudniki spletnih storitev niso primorani, pa tudi ne morejo posredovati informacij tako kot javni pristojni organi. In zato ne morejo obveljati določena proceduralna jamstva v okviru sodnega postopka. Na osnovi te analize je odbor torej prišel do sklepa, kot je povedal gospod Karsten, da dokler nimamo mednarodnega sporazuma in razen v primeru nekaterih izrednih okoliščin, ko gre za zaščito nekaterih oseb, ni treba zagotoviti skladnosti z določbami zakona Cloud. Zaključil bom, gospod predsednik, priznavamo torej izboljšavo dela v smeri legitimnih ciljev mednarodnega sodelovanja na tem področju, moramo pa vzpostaviti novo generacijo sporazuma med Evropsko unijo in ZDA, ko gre za dostop do podatkov, za varstvo eh, do podatkov v okviru varstva podatkov. Se pravi, zagotoviti je treba tudi pravno varnost za vsa podjetja na mednarodni ravni. Hvala. Hvala, gospod eh, Mori, za vašo predstavitev in prispevek k tej razpravi. Zdaj pa pravna služba. 21. This... Februarja letos je odbor Libe zaprosil pravno službo Evropskega parlamenta za mnenje in sicer o vplivu izvajanja ameriškega akta Cloud na evropsko zakonodajo o varstvu podatkov v okviru uh, mandata za pogajanja med Evropsko unijo in uh, eh, ZDA o čezmenjem dostopu do elektronskih dokazov. in uh, zaprosili smo pravno službo tudi za mnenje o mandatu za ta dogovor. Ta mora biti namreč združljiv z eh, osnovnimi pravnimi jamstvi, ki jih je treba vključiti v, mednarodno, v med, uh, eh, mar, mednarodni sporazum. Tako da to v skladu z evropsko primarno in pa sekundarno zakonodajo. Sedaj bomo slišali poročilo pravne službe Evropskega parlamenta. To bo predstavil gospod Daniel Varin. Besedo dobite za 10 minut, potem pa bomo imeli še razpravo s poslanci. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci. Vaš odbor je prosil pravno službo za mnenje v zvezi z zakonom, ki je bil sprejet leta 2018 v ZDA. Gre za pravno uporabo podatkov, ki se nahajajo eh, v oblaku. Eh, to zakonodajo imenujemo eh, Cloud Act. In poleg tega je komisija predlagala, oziroma je svet eh, predlagal komisiji, da prične z eh, pogajanji eh, in sicer tudi v zvezi z kazanskimi sankcijami in z elektronskim preverjanjem podatkov. V času, ki mi je na voljo, bom izpostavil le temeljne točke. Prejdimo najprej k zakonodaji cloud. Vaš odbor si je zastavil vprašanje v zvezi z učinki eh, te zakonodaje. Eh, gre za zakonodajni okvir Evropske unije in za eh, direktivo oziroma uredbo o varstvu osebnih podatkov. Preverili smo področje uporabe ameriškega zakona cloud. Ta presega zgolj eh, območje ZDA, kajti gre za elektronske podatke. In gre za vprašanje, ali se ti elektronski podatki shranjujejo na območju ZDA ali ne. Eh, gre namreč za podatke, ki se lahko shranjujejo ali na območju ZDA ali pa drugje. In eh, to načelo. povzroča eh, številne težave, kaj ti z tem so tisti, ki zagotavljajo te podatke, avtomatično predmet ameriške zakonodaje. Vendar pa je lahko tolmačenje tega ameriškega zakona izjemno raznoliko. Tolmačenje je široko zastavljeno in eh, zauzema vse ponudnike, ki na takšen ali drugačen način sodelujejo z ZDA. Potrebno pa je izpostaviti tudi, da kar zadeva Evropsko unijo, eh, imamo eh, uredbo GDPR, ki je iz leta 2016 in v tretjem členu, prvem odstavku, govori o uporabi vseh uh, osebnih podatkov na uh, območju Evropske unije. V tretjem členu drugem uh, odstavku pa je zapisano, da uh, to v določenih primerjih velja uh, tudi za primere, ko eh, ponudnih eh, storitev eh, nima sedeža v Evropski uniji in tukaj se pojavi ta ekstra teritorijalna pristojnost. Torej gre za vse tiste, ki se na takšen ali drugačen način nahajajo na območju Evropske unije, pa niso nujno državljani Evropske unije. Ponudnik elektronskih storitev digitalnih storitev eh, se lahko torej znajde v zapletenem položaju, kajti spoštovati mora ameriško zakonodajo po eni strani in evropsko zakonodajo po drugi strani in tako lahko pride do navskrižja interesov. In zaradi tega eh, so eh, američani predvideli varovala, ki naj bi takšne primere preprečila. Če pride do odstopanja, od načel eh, in ponudnik storitev eh, krši eh, zakon neke druge države, velja sporazum, ki so ga ZDA podpisale z tretjimi državami. Ta sporazum, dogovor predvideva ameriški zakon Cloud. Gre za medsebojno pomoč, za medsebojno podporo. Tako lahko države pridobijo dokaze o kršitvah v tujini. Vendar pa so postopki izjemno zapleteni in dolgotrajni ta sporazum eh, je ravno kar v zaključni fazi med eh, Združenim kraljestvom in pa ZDA. Evropska unija pa je predlagala pogajanje na to temo. Ta sporazum eh, predvideva čezmejno posredovanje podatkov, ki je v tem trenutku načeloma ne mogoča. In zaradi tega je potrebno podpisati izvršno določilo, ki ga ameriški zakon cloud za enkrat ne vsebuje. Sodni nalog se lahko nanaša zgolj na elektronsko komunikacijo ponudnika storitev, ne pa na vse eh, druge metapodatke metapodatki pa eh, so lahko ravno tako pomembni eh, glede na mnenje eh, Evropskega sodišča. Pravna služba je povdarila tudi, da bo ameriški zakonodajalec sam lahko odločal, ali je določen ponudnik storitev kršil eh, zakonodajo tretje države. To pomeni, da bo do ZDA tolmačile eh, zakonodajo tretjih držav. Pravna služba je upozorila tudi na to. Da so ponudniki storitev zavezani, da spoštujejo načela GDPR v primeru prenasa podatkov v tretje države. Kljub ameriškemu zakonu Cloud. V 49. členu je predvidenih nekaj izjem, ki pa so zelo strogo določene. In člen 48 predvideva, da lahko prenos podatkov poteka tudi v skladu z eh, zakonom tretje države. Sedaj naj bi se začela pogajanja glede sporazuma z ZDA. Pri tem je ključnega pomena, da se upošteva primarna in sekundarna zakonodaja Evropske unije pri eh, sklepanju eh, tovrstnih sporazumov. Kot eh, za vse druge mednarodne sporazume, tudi za sporazum z ZDA velja, da ta ne sme biti v nasprotju z obstoječo zakonodajo in listino o temeljnih človekovih pravicah. Potrebno je zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in pa načel Evropske unije. številne temeljne človekove pravice bi eh, lahko bile predmet eh, tega sporazuma, ampak 52. člen listine o temeljnih človekovih pravicah govori o spoštovanju vseh eh, temeljnih človekovih pravic pri sprejemanju zakonodajnih predlogov. To mnenje podpira tudi Evropsko sodišče. Evropsko sodišče je že potrdilo, da je potrebno zagotoviti javno varnost in da je potrebno upoštevati splošne interese, pri tem ne smemo pozabiti na zakonodajo, o temeljnih človekovih pravicah, ki je zapisana tudi v listeni o temeljnih človekovih pravicah. Če bo izpolnjena zahteva člena 52, če ne bo upoštevana eh, zahteva člena 52, potem je potrebno zagotoviti sorazmernost pri eh, podpisu mednarodnih eh, sporazumov. spoštovati je potrebno tudi varovala, vendar pa bomo lahko besedilo natančno preučili šele, ko bomo dobili eh, predlog besedila. Mednarodni sporazum lahko v, lahko v skladu z zakonodajo Evropske unije sicer odstopa uh, od uh, te zakonodaje, uh, Eh, in sicer v primeru, če gre za spoštovanje mednarodnih zavez Evropske unije. Katere pa so minimalne zahteve za prihodni sporazum, da bo ta v skladu z eh, primarno in sekundarno zakonodajo Evropske unije? Mnenje je natančno uh, orisalo uh, vse pogoje. Rad bi se osredotočil zgolj na eno točko in sicer gre za definicijo kršitve uh, Eh, in za zahtevo po predložitvi dokazov. Naj zaključim. Evropska komisija je navedla številne elemente, ki bi morali biti vključeni v ta sporazum. In eh, vsi ti elementi so povezani z jurisdikcijo Evropskega sodišča. Kljub temu pa moramo počakati na besedilo, o katerem uh, se bomo pogajali, kajti šele takrat bomo lahko preverjali, ali je ta uh, v skladu z evropsko zakonodajo in pa za listino o temeljih človekovih pravicah. Najlepša hvala. Hvala lepa za mnenje pravne službe. Sedaj pa sledi razprava. Naj vas upozorim, da imamo še dve točki na dnevnem redu, ki sta ravno tako ključnega pomena. Imamo razpravo o varstvu podatkov. Then... O pravici do izbrisa. Potem pa bomo imeli splošno razpravo z odborom Ekon ob 11.30 minut. Tako da prosim, omejite svoj čas za govor. Sedaj nas čaka razprava in cela vrsta poslancev se je javila k besedi. Prosim, da se omejite na čas za govor. Eno minuto. tako da bodo gostje imeli nekaj časa za odgovore. Omejite se na vprašanja za naše goste in za pravno službo. Skratka, strokovnjakom zastavljajte konkretna vprašanja. Gospod Radev, podpredsednik našega odbora, izvolite. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Sporazum med EU in ZDA o dostop do e-dokazov za namene kazenskega pregona eh, bo prispeval k javni varnosti in nacionalni varnosti. Eh, to bo omogočilo lažji odziv na eh, kriminalne grožnje na obeh stranih Atlantika. Ampak treba je zagotoviti določena jamstva, ko gre za postopkovna jamstva in pa temeljne svoboščine. Treba je zagotoviti eh, varnost podatkov, treba je zagotoviti pravno varnost za podjetja, ki delujejo v obeh jurisdikcijah. Evropski nadzornik na, za varstvo podatkov uh, predlaga klauzule o vzajemnosti in pa nediskriminaciji, ko gre za sporazum o dostopu do e-dokazov. Kateri so konkretni, doka, uh, konkretni ukrepi, ki bi zagotovili takšno vzajemnost? Mnenje pravne službe uh, ima nekaj, nakazuje nekaj pomislekov v zvezi z. Uh, Eh, odločitvijo o, o, o razkritju. Um, to bi bilo sedaj prepuščeno v celoti ameriškim sodiščem. Ali bo sporozum rešil ta problem in kakšno rešitev tukaj predvidevate? Gospa Sipel. Strinjam se z eh, vsem, kar so povedali strokovnjake, zato imam samo dodatno vprašanje ali dve. Uh, zato da bi lahko izpolnjevali splošno uredbo o varstvu podatkov, smo vedno um, skušali zagotoviti vzajemnost, ko gre za tretje države. Prav tako pa imamo sistem mlad, kako bi lahko izboljšali ta sistem za izmenjavo podatkov. Uh, No, um, slišimo pa tudi poročila o možnosti bilateralnega sporazuma med uh, Združenim kraljestvom in pa ZDA. In nastalo se vprašanje, kako bi to vplivalo na podjetja, ki so del um, um, ščita zasebnosti in pa njihovega dostopka do podatkov. Imam še nekaj specifičnih eh, vprašanj gostom in pa pravni službi. Zakon Cloud je sestavljen iz dveh delov. Če imamo v mislih sporazum z Združenim kraljestvom, me zanima, ali je zagotovljeno, da bo v vseh okoliščinah eh, naš sporazum eh, povezan z prvim delom zakona Cloud, ker gre za neposreden eh, dostop do podatkov, oziroma ali bi se lahko izognili varovalkam, ki izhajajo iz tega sporazuma. Ali so podobni problemi možni tudi v predvidenem sporazumu med EU in ZDA in kako se lahko to vrstnemu konfliktu izognimo. In pa še drugo vprašanje za pravno službo. Ali je res, da bo ta sporazum med EU in ZDA preprečil državam članicam, da sklenejo še bilateralne sporazume za ZDA? Z ameriške strani pa se zastavlja pomembno pravno vprašanje in sicer ali bo to izvršni sporazum, torej ne bo potrebna ratifikacija v kongresu, ali pa bo to običajen mednarodni sporazum, ki ga bo moral ratificirati kongres. Imam tudi vprašanje v zvezi z zahtevo za predhodno um, sodno avtorizacijo v sporazumu z Združenim kraljestvom tega ni. Ali to predvidevate za sporazum med EU in ZDA? Je to pomembno? Bo to del sporazuma in. Uh, uh Ali so uh, v Združenem kraljestvu zavezani uh, GDPR, ker so zaenkrat del tega? Gospa Intfeld. Hvala gostom za podrobne predstavitve. Najprej nekaj splošnih pripomp v zvezi z postopkom. Um, kolega pa bo podal nekaj pripomp v zvezi z podrobnostmi. Prvič, opazila sem, da Evropska komisija tukaj ne upošteva mnenjev strokovnjakov. EDPS in pa EDPB sta ignorirana, Evropska komisija pravi, da potrebuje evropske e-dokaze za to, da bi imeli osnovo za sporazum z ZDA. Ampak sedaj so že v drugem krogu pogajanj. Ja, to je res krasno. Mislim, da je Evropska unija jasno izpostavila pravne vrzeli. Evropska komisija, in želim, da to gre v zapisnik, Evropska komisija se poljubno in eh, zanalač pogaja pravno pom v pravno pomankljivem mandatu. Vedo, da je ta pomankljiv, ampak se vseeno pogajajo. To pomeni, da namenoma kršijo zakonodajo. Prav tako me zanima vaše mnenje o sporazumu Združeno kraljestvo ZDA. Če prav razumem, oni spoh nimajo mandata za pogajanja o takšnem sporazumu. Presenečena bi bila, če so izpogajali sporazum, ki spoštuje splošno uredbo o varstvu podatkov. Evropska komisija tukaj spet eh, presega svoje pristojnosti. Eh, dobro, v tem primeru gre za ZDA, ampak kaj, če bo naslednja tretja država Kitajska? Bomo mi tudi rekli, eh, da jim bomo slepo sledili, potem v primeru Brazilije in tako naprej. Če bomo dopustili, da ZDA diktirajo sporazume z posamičnimi državami, potem bomo s tem ustvarili precedenčni primer in bo podobno želela tudi Kitajska in pa druge države. Jasno nam mora biti tudi to, da ko bomo enkrat sprejeli mednarodni sporazum, bo ta ostal za vse večne čase, kajti ne bomo imeli več pristojnosti za to, da ga. Zato, da ga prekinemo. Tako da, ko bomo sklenili sporazum, moramo zagotoviti, da bo pravno gledano zdržal vodo. Komisija prehiteva tudi zato, ker že imamo sporazum, ki se imenuje eh, MLAT. Eh, je ta inštrument počasen, morda res, ampak zato ga je treba izboljšati. Eh, nobenega poizkusa za izboljšavo mlada ni bilo do sedaj v demokratičnih pravnih državah so postopki včasih pač eh, počasni, v diktatorskih državah so postopki hitri. Ampak obstaja dobra razlog za to, zakaj imamo sodni nadzor. Tukaj pa gre za odpravo sodnega nadzora in zato moramo biti toliko bolj previdni. Tako najprej krok predstavnikov političnih skupin, potem pa boste ostali dobili možnost za vprašanja. Nikogar od zelenih ni tukaj, oziroma tukaj je gospod Brajer. Hvala. Pozdravljam mnenje nadzornih organov. V okviru evropske zakonodaje ni zakonito, da slepo izpolnjuješ zahteve tretjih držav po dostopu do naše komunikacije, zasebnih podatkov ali pa metapodatkov. Razen morda v primeru uh, neposrednih grožen. No, ampak zakaj je v zvezi z ZDA drugače? Oni nimajo podobnega sistema zaščite temeljnih svoboščin in pa zasebnosti. Nimajo uh, um, pravice do izbrisa podatkov, ko ti več niso potrebni za specifičen uh, namen. Uh, ni uh, nadzora nad uh, obdelavo podatkov in tudi ni učinkovitih pravnih sredstev, če so posameznikom kršene pravice. Zato obstaja dober razlog za to, zakaj v okviru splošne uredbe o varstvu podatkov podatkov ne moremo uh, Eh, brez nadaljnega posredovati ZDA. Imam vprašanja za strokovnjake in pa za pravno službo. Najprej, ali ste pripravljeni eh, sankcionirati prenose podatkov v okviru akta cloud. Brez sankcij bomo že vnaprej izgubili boj. Če ne bomo kaznovali podjetij, ki kršijo evropsko zakonodajo, če jih ne bomo kaznovali uh, na podoben način, uh, kot bi bila sicer kaznovana v ZDA, potem smo že izgubili ta boj. Potem uh, eh, Act Cloud. Ali je sploh zakonito, da za prenos podatkov ali za gostovanje podatkov uporabljamo ameriška podjetja, glede na to, da ta podjetja na nezakonit način prenašajo eh, te podatke ameriškim organom. Vprašanje za pravno službo. Eh, zahteva za sodno odobritev. Kakšna sodišča bi izpolnjevala to zahtevo? Bi to bila izredna sodišča, kakšna sodišča bi lahko odločala o takšni zahtevi. Hvala lepa, gospa Kanko, za IKR. E hvala, hvala vsem za vaše predstavitve. Jasno je, da korak za korakom uh, gradimo okvir za zagotavljanje varstva podatkov med EU in ZDA, ampak hkrati gre za nevzdržno situacijo, ko gre za pravice uh, Eh, in pa pravno gotovost v tem okviru. Ne samo med eh, ZDA in EU, ampak globalno gledano. Institucije imajo velike težave, ko eh, sodelujejo z tretjimi državami. Japonska je med predsedovanjem G20 se zato zavzela za razvoj skupnih standardov, globalnih standardov in to je smiselno. Zato me zanima, ali EDPS in pa komisija menita, da bi Evropska unija prevzela vodilno pobudo za takšen globalni dogovor v okviru G7 ali pa G20. In ali menite, da je možen dvig standardov glede varstva podatkov glede na trenutno administracijo v ZDA? potem pa še sodelovanje z drugimi državami. Če je država manj razvita ali pa ima manj kompleksno zakonodajo glede varstva podatkov, eh, kako bomo s to vrstnimi državami sodelovali v, prihodnost, v prihodnosti? To se mi zdi. To se mi zdijo globalni izzivi, gospod Deli za Gue. Hvala, mislim, da je to pomembna razprava. Gre za širšo razpravo v zvezi z e-dokazi. No, ključnega pomena pa je to, da je noro, da o tem razpravljamo v odsotnosti komisije. Njim bi morali zastavljati vprašanja. Mi imamo resne pomisleke. Um, dobro, res je, da je treba pospešiti postopke v Eh, na področju kazenskega prava. Ampak seveda obstajajo razlike med definicijo kaznjivih dejanj v eni med različnimi jurisdikcijami. Eh, in da obdelavo podatkov prepuščamo podjetjem, kot so Google ali pa Facebook, in pričakujemo, da bodo zaščitili pravice uporabnikov pred zlorabami, to je res uh, iluzorno. Uh, Eh, mislim, da obstajajo resne pomankljivosti v pravnem sistemu ZDA, ko gre za varstvo podatkov in ko gre za pravno gotovost. Um, mednarodni sporazumi so lahko sklenjeni na tem področju, ampak samo, če um, druga stran ponudi dovoljšno raven pravne varnosti. In to v primeru ZDA ne drži. Zato me zanima, kako se bo komisija odzvala na priporočila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. To moramo vedeti. Ehm, meni se zdi, da sporozum tega ne bo mogel rešiti, no, ampak niti naša lastna pravna služba ni spregovorila o tem. Uh, nič osebnega, ampak mislim, da je pravno mnenje šipko, uh, Eh, ni se nanašalo na priporočila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pravno mnenje ni spregovorilo o tem, kako bi lahko ta priporočila in standarde vključili v sporazum. Eh, dobro, lahko rečemo, da moramo dobiti sporazum, ki bo spoštoval temeljne svoboščine in pa GDPR, ampak eh, kako to narediti, to se mi zdi skoraj da nerešljiva naloga. Hvala lepa, gospod Karner gospod Krner. Hvala lepa, hvala lepa tudi eh, pravni službi za pravno mnenje. Mislim, da so tukaj sklepi jasni. Podjetja, ki delujejo v ZDA in pa v Evropski uniji, bi lahko postali žrtve konfliktnih zahtev, ki izhajajo iz GDPR in pa iz klauda. Če želimo zagotoviti pravno varnost, je treba skleniti sporazum med EU in pa ZDA, tako da ne bo več teh konfliktnih zahtev. Jasno je, da bi ta sporazum imel prednost, nad, uh, prednost pred sekundarno evropsko zakonodajo. Ne vem, zakaj gospa dali kliče komisijo. Komisija je tukaj in naše sporočilo komisiji mora biti jasno. Ne bomo privolili v sporazum, ki bo pod našimi standardi sekundarne zakonodaje in ki ne bo vseboval uh, polne vzajemnosti. Uh, Eh, zaščite, vars, eh, oziroma zaščite zasebnih podatkov in če ne bo eh, jasnih pravnih jamstev in pa zagotovila za spoštovanje temeljnih svoboščin. Tudi sporočilo svetu mora biti jasno. Treba je zagotoviti ustrezno raven zaščite za vse evropske državljane in treba je zagotoviti, da države članice ne bodo sklepale dvostranskih sporazumov z ZDA. Tudi glede tega moramo biti jasni. Uh, Ehm, mi moramo imeti močne standarde za varstvo evropskih državljanov in to moramo jasno povedati tudi ZDA. Tako sedaj pa je čas, da slišimo še prispeve komisije. Prosim, bodite kratki. Kar nekaj kolego je zastavilo vprašanja komisiji. Kakšna je vloga komisije pri tem mandatu za pogajanja? o sporazumu. Gospod Defrepont tukaj predstavlja komisijo. Potem pa moramo imeti še nekaj časa za odgovore naših strokovnjakov. Čez 45 minut se je predvidena naslednja točka, potem pa imamo še skupno sejo eh, z odborom za ekonomske zadeve. Eh, ta skupna razprava se začne ob 11.30. Hvala lepa, sem Izabel Eh, Perignon iz Evropske komisije, eh, sem eh, pristojna za kazensko pravo. Poslušali smo vse argumente, želela bi izpostaviti te točke, potem pa bom dala besedo kolegu, ki je pristojen za varstvo podatkov. Prva točka. Mi se pogajamo na podlagi mandata, ki smo ga dobili. In ta mandat je zelo jasen treba je zagotoviti varovalke za temeljne svoboščine in pa za varstvo zasebnih podatkov. Zavezali smo se, da bomo parlamentu poročali o vsaki posamečni stopni pogajanj. Zavezali smo se tudi temu, in to je bilo jasno ob predstavitvi komisarja Reindersa, da ne bomo podpisali sporazuma, dokler ne bo sklenjen dogovor z parlamentom po trialogih dogovoriti se moramo o notranjih pravilih, preden bi karkoli podpisali. Um, in to je sporočilo, ki ga vedno znova predajamo tudi ZDA. Kar se tiče sporazuma med eh, Združenim kraljestvom in ZDA, poslali smo kar nekaj pisem, v katerih smo izrazili naše pomisleke. Potem, ko je bil podpisan sporazum, smo zelo jasno pismo poslali tudi Združenemu kraljestvu. Pojasnili smo, da imamo pomisleke v zvezi z tem sporazumom in da eh, naš eh, sporazum ne bo sledil istemu modelu. ZDA Eh, tudi američanom smo jasno povedali, da pri našem sporazumu ne bomo sledili istemu modelu. Pojasnili smo eh, oziroma zaprosili smo Združeno kraljestvo za pojasnila, kaj ti veliko je nejasnosti. Kar se tiče mlad in pa pogodb o vzajemni pravni pomoči. Naša želja je bila, da bi konstantno izboljševali mlad. Uh, Vzpostavljen je bil resen projekt, ki vključuje tudi usposabljanja, zato da bi našli rešitve v zvezi z mlad. Ampak nažalost to ni bilo dovolj. Zato smo morali skleniti nov sporazum z ZDA. Kaj ti um, sedanje prakse ne o, omogočajo dovolj visoke stopnje pravne varnosti. Sedaj pa predajam besedo še kolegu. Think... Hvala lepa. Vsi, ki so sodelovali v tej razpravi, eh, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, EDPB, Evropski parlament, pravna služba Evropskega parlamenta, so povdarili, da je treba rešiti probleme na področju kazenskega pregona. Mlad ne more rešiti vseh teh problemov. Vsi ste rekli, da se želite inštrument, ki bi omogočil eh, bolj neposredne zahteve. Vsi ste tudi pozdravili sporazum. Verjetno se vsi strinjamo, da je bolje v okviru mednarodnega sporazuma urediti način za podanje to vrstnih zahtev, ne pa, da so podane zahteve na enostranski način v okviru uh, akta cloud in to lahko potem uh, privede do konfliktov, ko posamezniki in pa ponudniki ne dobijo ustrezne zaščite. Sporazum, o katerem se pogajamo za ZDA, je namenjen temu, da se izognemo takšnim konfliktnim pravnim situacijam. Želimo zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov, želimo pa ugotoviti tudi druge postopkovne varovalke. Če bomo sklenili ta sporazum z ZDA, se bo to dotaknilo tudi okvirnega sporazuma, to je sporazum o splošni uredbi o varstvu podatkov, sporazum, ki je stopil eh, v veljavu leta 2017. Gre za to, da ta sporazum predvideva Ta uredba predvideva sporazum o prenosu podatkov in ravno zato gre pri tem sporazumu, o katerem se sedaj pogajamo z ZDA. Mandat, ki smo ga dobili od sveta, je namenjen temu, da bi ta okvirni sporazum eh, aplicirali tudi na primere neposrednega sodelovanja. No, vse vaše pomisleke seveda jemljemo resno. Skušali bomo zagotoviti, da bo sporazum vseboval vsa ustrezna varovala. No, bi pa omenil še pogajanja, ki potekajo v Štrasburu uh, o konvenciji o kibernetskem kriminalu iz uh, Budimpešte. Po, ta pogajanja potekajo v uh, svetu Evrope, udeleženih je 64 držav in gre tudi za različne oblike čezmejnega dostopa do podatkov. Tudi tukaj bomo skušali zagotoviti ustrezna varovala. Bojim se, da bomo presegli čas, ki nam je na voljo. E, zato prosim, gospod Intveld, da poda kratek odgovor, tako da bodo vsi trije panelisti imeli vsaj nekaj časa, e, da odgovorijo na vprašanje. Ja, kratka bom. Komisija je rekla, da e, resno jemlje vse pomisleke, ne zdi se mi tako kaj ti ne bi smeli čakati, da zaključimo uh, eh, pogajanje, da bi potem sprejeli uh, e-dokaze. Ne, ravno obratno bi moralo biti, to je obljubila Evropska komisija. Eh, popolnoma ste zanemarili tudi mnenje predstavnika za varstvo osebnih podatkov, Eh, in uh, zanima me tudi, eh, zakaj uh, vam je uh, v pogajanjih uh, spodletelo, to ni bilo jasno. Potem uh, pa ste dejali, da je sporazum z IDA zelo zapleten, ampak gre za preprosto vprašanje, ali je v skladu z uh, splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali ne. Če ni, potem bi morali začeti postopek kršitve. Dobro. Zapisali smo si vašo zahtevo, ki bo tudi ustrezno obravnavana na seji koordinatorjev, tako da bomo lahko potem tudi sprejeli odločitev. Sedaj pa dajem besedo našim panelistom. Eh, vsak eh, dobi pet minut. Gre za pravno analizo. Eh, in seveda bo začel gospod Vivorovski, nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Ja, glede na to, da nimamo veliko časa, bom odgovoril le na nekaj vprašanj. Seveda smo pripravljeni odgovoriti tudi na druga vprašanja v pisni obliki. Naj poudarim, eh, da smo najprej eh, predstavili eh, vse povezano z e-dokazi. To je pokazalo, da moramo najprej zaključiti to razpravo, šele potem bomo lahko sklepali sporazume s tretjimi državami. Eh, mislim, da je bilo to jasno. Eh, upam, da se eh, bo delo hitro nadaljevalo. Krovni sporazum pa mora veljati za ozadje razprav z ZDA. Evropska komisija je ustno obvestila o uh, vsem uh, napredku, uh, ki je bil uh, dosežen. In uh, sicer pri večstranskih sporazumih, uh, videli bomo, uh, kaj lahko storimo še v prihodnosti. Težko je oceniti sporazum uh, med Združenim kraljestvom in pa ZDA. A, eh, kajti to ni v moji pristojnosti. Eh, ta sporazum je bil sklenjen oktober. Eh, ne moremo podajati mnenja o dvostranskih sporazumih držav članic, vsekakor pa bomo prosili za podatke našo sogovornico za seznanjenje javnosti v Združenem kraljestvu. Naj izpostavim še eno točko, ki je bila eh, izpostavljena in sicer, kakšen bo pravni status eh, sporazuma z ZDA v Ameriki, ali bo to pogodba ali izvršni sporazum. To je zelo, zelo pomembno vprašanje. Tega se spomnimo še iz časov pogajanj o akti. Takrat je bilo rečeno, da naj bi to bil zgolj izvršni sporazum. gre namreč za prenos pristojnosti na federalno raven, eh, vendar pa v primeru ameriškega zakona cloud eh, niso bila podana podobna zagotovila. Kaj pa splošna eh, rešitev? In pa vloga konvencije o kibernetskem kriminalu. te težave si je potrebno ogledati e, z vidika e, konvencije o kibernetskem kriminalu. Poglejte si, katere so e, članice te konvencije. Dve državi članice Evropske unije to sploh nista in ena izmed teh dveh držav je Irska in države, ki so članice konvencije, so države kot so Azerbajdžan, Armenija in pa Turčija. ZDA in Japonska nista edini državi, o katerih eh, razmišljamo, ko govorimo o tej praktični izmenjavi informacij v okviru konvencije o kibernetskem kriminalu. Spomnim se, ko je bila ta eh, konvencija podpisana leta 1999. In govorilo se je predvsem o prednostih te zakonodaje, ne pa toliko o težavah. Pripravljeni smo vam pomagati z praktičnimi nasveti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Ben. Hvala lepa. Lahko bi kar nekaj povedal o Združenem kraljestvu, ampak mislim, da je že moj predhodnik eh, o tem spregovoril. Zastavljeno je bilo vprašanje gospe Sipel. Uh, o e, povezavi med e, tem sporazumom in pa zasebnostnim ščitom. Doslej e, sta bili to dve ločeni zadevi, ameriški zakon cloud in pa zasebnostni ščit in sicer zaradi tega, ker nismo imeli nobenega sporazuma. Če pa bomo sedaj imeli sporazum, če bo ta eh, sprejet, bo pa seveda to eh, vplivalo tudi na zasebnostni ščit in si bomo eh, ta sporazum ogledali tudi z tega vidika. In potem k vprašanju gospoda Brajerja. Ja, res je. Že prej sem povedal, da gre zgolj za prvo oceno. Gre zgolj za prvo oceno, ker še ni bilo pritožb na to temo. Vendar pa seveda, če bodo podane pritožbe in če bomo ugotovili, da je to tudi končno mnenje, ki smo ga sprejeli, potem bo potrebno eh, to mnenje tudi izvesti. To je na vse zadnje tudi naša naloga. Vaše vprašanje se je nanašalo tudi na storitve v oblaku. Eh, z tem vprašanjem se nismo ukvarjali. Eh, tukaj gre za izvajanje sporazuma v skladu z členom 28 eh, splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Mislim, da sem odgovoril na večino pripomp. Glede na zapiske, ki sem se jih naredil, eh, mislim, da ni potrebe po nadaljnih pojasnilih. Ampak me popravite, če sem se zmotil. Gospod Mori, hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bom skušal na kratko odgovoriti na nekaj vprašanj. Eh, kar nekaj vprašanj je bilo eh, vezanih na konkretne primere na večstranske sporezume, eh, recimo eh, na protokol o kibernetskem eh, kriminalu. Tukaj gre za poglavje o neposrednem sodelovanju in pa za hitrejše postopke izvajanja večstranskih sporazumov. Gre za mednarodne sporazume nove generacije. In uh, Knil je že v preteklosti dejal, da je uh, potrebno izboljšati te postopke. Če pa želimo to stariti, si je potrebno uh, te uh, postopke najprej ogledati. Naj uh, spomnim tudi, da je Evropski odbor že poudaril, eh, da je potrebno poskrbeti za to, da bo posredovanje podatkov potekalo v skladu z evropsko zakonodajo in pod nadzorom eh, Evropske unije. No in naj nadaljujem s tem, kar je povedal moj predhodnik. Eh, Zasebnost ni ščit v tem primeru ne velja. Eh, prejeli pa ste tudi sporočilo in sicer, da je potrebno razmišljati o eh, izvršnih sporazumih, ki bi jih lahko ZDA sprejele z drugimi, tretjimi državami ne z državami Evropske unije in to bi lahko tudi vplivalo na postopkovno zakonodajo v ZDA. Eh, glede sporazuma z Združenim kraljestvom pa moram podariti isto kot kolega, nimamo pristojnosti na tem področju. Ampak, eh, če se izrazim bolj nasplošno, Razlog, da smo za sporazum na ravni Evropske unije, je eh, tudi ta, da če bodo države članice sklepale eh, dvostranske sporazume, eh, si bomo morali zastaviti vprašanje v zvezi z zagotovili na ravni držav članic. In uh, zagotovila se bodo razlikovala od države do države in s tem uh, bo ogrožena, ogroženo homogeno varstvo podatkov v Evropski uniji. Dobro, najlepša hvala. Problemi in pomisleki, ki so bili izraženi, so seveda dobro utemeljeni gre za situacijo, ki ostaja odprta, ta postopek se še nadaljuje, pogajanja potekajo. In obstaja možnost sporazuma med Evropsko unijo in pa ZDA, ki bi lahko negativno vplival na ustrezno zagotavljanje varstva temeljnih človekovih pravic, ki so zapisane v listini o temeljnih človekovih pravicah. Predvsem gre tukaj za člen 8 na temo zasebnosti. Pozorno moramo torej spremljati, kar se dogaja, kajti ta postopek še ni zaključen. Tudi prihodna, naslednja točka eh, se nanaša na mnenje eh, pravne službe. Gre za še eno točko, eh, ki nas morda skrbi, eh, gre za pravico do izbrisa podatkov. Gre za točko o varstvu podatkov v spletnih straneh in o uporabi direktive za upravljalca iskalnika ki mora zagotoviti podatke, hkrati pa zagotoviti varstvo osebnih pravic. Eh, ob 10.45 bi naj s to točko nadaljevali, torej predlagam, da se poslovimo od eh, naših panelistov in se pripravimo na naslednjo točko. Gospa Sipl, želite še kaj dodati? Ja, samo da premustimo še teh nekaj minut eh, do prihodne točke. Nekoliko sem zaskrbljena zaradi današnje razprave in če tudi se povsem strinjam z Sophie Intveld, kar zadeva eh, pismo, eh, mislim, da bi morali ta predlog še nekoliko razširiti, kajti komisija očitno ne jemlje resno pristojnosti eh, vseh evropskih inštitucij, še prav posebej tega parlamenta. Po eni strani Evropska komisija pravi, da so e-dokazi pravna podlaga za mednarodne sporazume, po drugi strani so že začeli s pogajanji. Torej se resno sprašujem, na kateri osnovi, kajti ne vemo, kakšen bo rezultat pri zakonodaji o e-dokazih in zato me res zanima, na kateri osnovi delujejo in ali želijo vnaprej določiti rezultat pogajen o e-dokazih. Torej, mislim, da bi morali razširiti ta predlog eh, Sofi Intveld. Mislim, da potrebujemo resnejšo razpravo na to temo. Gospod Brajer, bodite kratki, prosim. Gospod predsedojoči, zastavil sem vprašanje pravni službi, ali lahko prosim pravna služba odgovori na moje vprašanje, kaj pomeni pravosodna avtorizacija in uh, kaj spada v obseg tega koncepta. Pravna služba, želite na to odgovoriti? Mikrofon očitno ne deluje. Se upravičujem. Moj mikrofon ni deloval. Ja. Yeah kar zadeva to vprašanje, si moramo ogledati eh, vsak eh, posamičen primer. Eh, obstajajo pa seveda kriteriji, ki omogočajo določitev neodvisnosti organa pred izvršnim organom in pa za določitev jurisdikcije posameznega organa vprašanja, ki ga je zastavil gospod Brajer Tolmači, žal nismo slišali. Pravna služba odgovarja, ja, tudi to vprašanje uh, se obravnava enako. Če je določen organ predmet jurisdikcije v uh, eh, ZDA, uh, eh, si uh, bomo zastavili enako vprašanje. In še v odgovor gospe Sipel, Zipel, se upravičujem, mikrofon se je izključil. gre za vprašanje pristojnosti držav članic, da se pogajajo o lastnih sporazumih z ZDA. Dokler Evropska unija ni izčrpala vseh eh, svojih pristojnosti, lahko eh, države članice eh, sklepajo dvostranske sporazume. Ko pa bo sklenjen sporazum na ravni Evropske unije, države članice več ne bodo mogle sklepati dvostranskih sporazumov in potem še k ratifikaciji tega sporazuma in k vlogi ameriškega kongresa, zdi eh, se zelo jasno, da eh, potrebujemo potrditev ameriškega kongresa za sprejem tega zakona. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili naslednji predstavitvi pravne službe Evropskega parlamenta. Gre za pravico do izbrisa podatkov eh, evropskih državljanov. Čez minuto bomo nadaljevali. Vem, da je to. Dobro. Kot sem že dejal, imamo 45 minut namenjenih za naslednjo točko na našem dnevnem redu pred skupno razpravo z odbar, odborom Ekon. Gre za točki 14 in 15 in sicer so uh, to predstavitve sodb Evropskega sodišča z dne 24. septembra v zadevi C136 skozi 17 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. 15. točka pa je še en primer z Evropskega sodišča. Gre eh, tudi za obdelavo osebnih podatkov in sicer eh, strani internetnih iskalnikov gre predvsem za eh, pravico do izbrisa oziroma pozabe. Pravico do izbrisa, kadar so podatki nepravilni ali pa nezakonito procesirani. Prisluhnili bomo mnenje, mnenju upravne službe. Gospa Olga Vestrova je z nami. Težko je izgovoriti vaše ime. Eh, odlično ste izgovorili moj prime. Hvala lepa, gospod predsedojoči, za uvod. Pravna služba bi morala podati pravno mnenje o dveh sodbah Evropskega sodišča z dne 24. septembra 2019. Gre za odgovor Evropskega sodišča na dve različni zahtevi za eh, predhodno sodbo eh, in sicer strani Francije. Gre za izvajanje direktive o obdelavi osebnih podatkov. Eh, Če tudi ta direktiva več ne velja zaradi splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, si je sodišče ogledalo oba eh, primera eh, in eh, sodbe sta lahko koristni tudi pri uporabi nove splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Gre pa tudi za sodbo iz maja 2014, sodbo Evropskega sodišča v zvezi z primerom Google Španija. V primeru te sodbe je Evropsko sodišče Eh, sprejelo sledeče stališče. Posamezniki imajo pravico do izbrisa podatkov oziroma eh, do pozabe, kar pomeni, eh, da lahko zahtevajo izbris svojih podatkov iz internetnih iskalnikov. Na osnovi te eh, sodbe sta bili eh, sprejeti tudi naslednji dve sodbi, ki sta poskrbeli eh, za nadaljno, nadaljna pojasnila, kar zadeva načelo diferencijacije v primeru občutljivih podatkov. Naj se najprej osredotočim na primer Google, to je primer C skozi 17 oziroma zadeva C507 skozi 17. To je druga točka na uh, vašem dnevnem redu. Šlo je za spor med Googlom in pa francoskim uradom za eh, varstvo osebnih podatkov. Ta je zahteval od eh, Googla, da upošteva načelo diferencijacije na uh, vseh uh, svojih uh, spletnih straneh uh, internetnega iskalnika. Primer uh, se je potem uh, obravnaval na državni ravni, kjer je Google uh, temu mnenju nasprotoval. Zato eh, je bilo to vprašanje posredovano Evropskemu sodišču in vprašanje se je pravzaprav glasilo, ali mora internetni iskalnik odstraniti povezave eh, na vseh brskalnikih, iskalnikih ali le na tistih, ki se eh, nahajajo v Evropski uniji oziroma v državi, eh, ki je podala pritožbo. Potem pa je bilo zastavljeno tudi vprašanje v povezavi z geoblokiranjem. Pri tem se je sodišče uprlo predvsem na sodbo eh, Google eh, Španija. Pravica do odstranitve povezav je zapisana v eh, členu 17 uredbe o varstvu osebnih podatkov. Tam je zapisana tudi pravica do pozabe. Sodišče je najprej opozorilo na cilj direktive o varstvu osebnih podatkov in eh, GDPR. Gre za eh, boljšo, boljše varstvo osebnih podatkov eh, na območju Evropske unije. sodišče izpostavilo čezmejno vlogo spleta, pomembno vlogo internetnih iskalnikov in pa e, sodišče je upozorilo tudi na vpliv posredovanja podatkov na oblikovanje javnega mnenja. Pri tem je bila izpostavljena tudi pristojnost eh, evropske zakonodaje, eh, da odstrani povezave po vsem svetu. Numerus Trstes ne priznava eh, pravico do odstranitve povezav ali pa ima k temu eh, drugačen pristop. Ta pravica ni absolutna pravica in eh, jo je potrebno uskladiti z drugimi temeljnimi človekovimi pravicami. Najbrž bi bil pristop k temu po svetu uh, izjemno raznolik. Zaradi tega se je sodišče oprlo na GDPR, predvsem na člen 17, eh, tretji člen eh, odstavek A. Tam je vzpostavljeno ravnotežje med pravico do zasebnosti in varstvom osebnih podatkov na eni strani in uh, pravico do svobodnega izražanja. Eh, mnenje spletnih uporabnikov. Na drugi strani tukaj gre zgolj eh, za območje Evropske unije. Iz uredbe ne izhaja, da bi evropska zakonodaja lahko vplivala na eh, pravice izven območja Evropske unije. Sodišče je zaključilo, da evropski zakon ne nalaga odstranitve povezav povsod po svetu. Odstranitev povezav eh, je zahtevana eh, v Evropski uniji ali zgolj na območju ene države članice. V Evropske unije je bila sprejeta eh, uredba, ki se neposredno izjava, zaradi izvaja zaradi tega, da bi zagotovili uh, enotno izvajanje uh, zakonodaje v vseh državah članicah in to uredbo morajo spoštovati vse države članice, ampak tudi znotraj Evropske unije se razlikuje javni interes za uh, dostop uh, do. Uh, določenih podatkov in zato imamo člen 58 Eh, ki se eh, ravno tako ukvarja z ravnotežjem med varstvom osebnih podatkov in pa pravico do svobodnega izražanja, kar pa zadeva geoblokiranje, je sodišče odločilo, da mora iskalnik da morajo internetni iskalniki sprejeti učinkovite ukrepe, ki morajo preprečiti spletnim uporabnikom eh, ali pa jim vsaj resno onemogočiti dostop do določenih vsebin. Če nakratko povzamem eh, mnenje sodišča, sodišče je odločilo, da v skladu z evropsko zakonodajo ni zahteve eh, za odstranitev povezav povsod po svetu iskalniki morajo odstraniti povezave zgolj uh, na eh, področju Evropske unije, vendar pa uh, sodišče izjem ne izključuje. Nacionalni pristojni organi morajo sprejeti odločitve v, v skladu z nacionalnimi standardi in eh, na ta način lahko od eh, iskalnikov zahtevajo tudi, da eh, povezave odstrani povsod po svetu internetni iskalniki pa bi morali eh, tudi odvrniti uporabnike od eh, tega, da eh, iščejo določene vsebine tudi druge po svetu in zato bi lahko uporabili tudi geoblokiranje. Sedaj pa naj spregovorim še o drugi eh, odločitvi C136 eh, skozi 17. Tukaj gre za eh, posebne kategorije, specifične kategorije podatkov. Tukaj gre za štiri posameznike, ki so zahtevali odstranitev povezav do spletnih strani, ki so. Uh, vsebovale filozofska stališča, občutljive uh, politične teme in tako naprej. Google je zavrnil to zahtevo uh, in zato je bilo to obravnavano pred francoskim organom za varstvo osebnih podatkov, vendar pa je bil primer neuspešen. Evropsko sodišče je želelo vedeti, ali uh, velja uh, prepoved uh, uporabe podatkov tudi za internetni iskalnik. Ali bi moral torej Google filtrirati podatke, preden uh, objavi rezultate iskanja. Tukaj gre za uh, podatke povezane z kazenskimi obsodbami Sodišče se je ponovno oprlo na sodbo Google eh, Španija. Eh, in v tem primeru so internetni iskalniki eh, delovali tudi kot nadzorniki podatkov. Sodišče se je odločilo, da pravila o obdelavi osebnih podatkov veljajo za vse internetne deležnike, tudi za iskalnike in da morajo ta pravila veljati za vse, brez izjeme. Vendar pa je sodišče priznalo tudi uh, poseben karakter uh, filtriranja podatkov uh, v primeru uh, iskanja na spletu, torej v primeru internetnih iskalnikov. Do odstranitve povezav lahko pride le na zahtevo eh, posameznika. V primeru občutljivih podatkov eh, bi naj internetni iskalnik eh, izpolnil zahtevo po odstranitvi povezav, razen če te povezave oziroma te spletne strani spadajo v specifično kategorijo podatkov v skladu z GDPR, torej če recimo za te podatke velja eh, velik splošen interes. Sodišče priznava tudi pravico do pozabe in Svoboda govora eh, je specifično omenjena eh, kot izjema eh, pri pravici do pozabe. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bi odstranitev povezav vplivala na dostop do informacij in torej na pravico do svobode govora v skladu z listino o temeljnih človekovih pravicah vse skupaj je odvisno od različnih eh, dejavnikov, recimo od občutljivosti podatkov, od eh, vpliva teh podatkov na življenje posameznika in pa na ulogo eh, posameznika v javnem življenju. Kar zadeva obdoljavo podatkov v zvezi z kazenskimi postotki in pa obsodbami, je sodišče ugotovilo, da so pravni podatki v zvezi z eh, kazenskimi obsodbami predmet desetega člena GDPR in eh, sem spada tudi ta primer. Tudi v tem primeru je potrebno sprejeti odločitev, ali je vključitev povezav ključnega pomena za zagotovitev Eh, svobodnega dostopa do informacij za spletne uporabnike. Pri tem uh, se je sodišče oprlo tudi na uh, mnenje Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je izpostavilo pomembno vlogo svobodnih medijev. Javnost ima pravico uh, do seznanjenosti z uh, aktualnimi dogodki, uh, Hkrati pa mora imeti tudi možnost, eh, da eh, na spletu išče eh, podatke o preteklih primerjih. To področje še ni popolnoma zaključeno in v vsakem posameznem primeru je potrebno odločiti, ali ima vsega, Eh, posameznik pravico, da so izbrisani posamezni podatki oziroma da ti podatki več eh, niso povezani z tem posameznikom. Če se iskalnik odloči, da je eh, ohranitev teh povezav ključnega pomena za seznanjanje spletnih uporabnikov, mora internetni iskalnik posodobiti rezultate iskanja in najprej predstaviti aktualne podatke. Naj poenostavim temeljno sporočilo Evropskega sodišča. Sodišče je ugotovilo, da uh, morajo internetni deležniki kot uh, Google poskrbeti za odstranitev povezav, vendar le, če sprejmejo za to zahtevo. Če uh, je ta zahteva podana šele, ko so uh, ti podatki že objavljeni strani tretje osebe, potem je potrebno sprejeti odločitev v zvezi z odstranitvijo povezav glede na ravnotežje med eh, pravico do varstva osebnih podatkov in pravico javnosti do informacij. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. to je pomembna razprava in gre za izjemno pomembni sodbi Evropskega sodišča. Gre za točko, o kateri smo veliko razpravljali. V zapletenem in dolgem postopku razprav na temo svežnja o varstvu osebnih podatkov, še prav posebej, ko smo razpravljali o uredbi o varstvu osebnih podatkov. In uh, takrat smo izpostavili, da ta uredba uh, uvaja pravico do pozabe, pravico do izbrisa podatkov, uh, ki so bili nezakonito procesirani oziroma ki vplivajo na zaupnost, dostojanstvo ali pa integriteto. Videla sem, da je nekdo dvignil roko. Mislim, da bi bilo prav, da imamo razpravo, gospod Barli. Um, I... Najlepša hvala. Morda mi je kaj ušlo, ampak zdelo se mi je, kot da je bila sodba v primeru Google popolnoma uspešna. Ampak, če sem prav razumela to odločitev, tudi sami niso bili popolnoma zadovoljni s tem. Sodišče je prav tako dejalo, da se odpira možnost, da evropski pristojni organi dejansko spremenijo predpise in omogočijo pravico posameznikov do odstranitve povezav na globalni ravni. Ali bi lahko pokomentirali še to? Other questions? Še kakšno vprašanje? I would, I would, I would like the European Parliament Legal Service Prosim, pravno službo Evropskega parlamenta, da spregovori predvsem o posledicah teh sodb sploh glede na to, da se z evropsko zakonodajo prvič zagotavlja ne le pravni razvoj in sprememba na področju temeljnih pravic, ampak tudi nova pravica, ki je do sedaj še ni bilo. To je pravica, ki je v vsakem jeziku rečemo pravica do pozabe. Da vas pozabi splet. tako da nam ne bi bilo treba za vse večne čase prenašati določene podatke v kakršni koli obliki, ki so škodljivi za posameznike, ki škodijo pravici do dostojanstva, do spoštovanja, ki si ga zgradite tekom celega življenja. To je bilo pa moje vprašanje. Zdaj pa že gospa Sipr. Najlepša hvala. Razmišljala sem o tem, ali naj zastavim vprašanje, ampak glede tega relativno novega koncepta pravice do pozabe, me zanima, v kolikšni meri in v kakšnem obsegu te sodbe sploh imajo učinek ali pa posledice na, na daljno izvajanje GDPR in pa te specifične določbe. Pravica do pozabe to ni nekaj, kar enostavno imamo na voljo, kdorkoli si želi, da se izbriše informacijo v povezavi z njimi lahko to doseže. Ne, mislim, da je treba obravnavati primere posamično, vse je odvisno od zadeve, od posameznika in tukaj ne gre le za sodbe o pravicah posameznikov in pa uporabnikov na spletu, ampak v določeni meri je to tudi pravica posameznikov zopr določene javne interese. Dolgoročno gledano mislim, da bi morali razmišljati o tem, ali naj bo to sodišče, se pravi Evropsko sodišče ali pa katerakoli druga institucija, ki naj bi postopoma oblikovala smernice glede odločanja o tem, kateri interesi so bolj pomembni in jih je treba zaščititi. Prav tako me zanima, katera merila bi se lahko uporabila pri odločanju v eno ali v drugo stran. Ne vem, ali sodbe sodišča že to omenjajo, ampak lahko si seveda zamislim, da bi službe za varstvo podatkov in pa tudi pravne službe Evropske komisije lahko na nek način že razmišljale o skupnem razumevanju te določbe, tako da bomo v prihodnjih zadevah že imeli skupno tolmačenje glede tega, ali naj pravico do pozabe upoštevamo, ali pa tukaj obstajajo pomembni javni interesi, ki jih je prav tako treba zaščititi in na osnovi katerih takšno brisanje povezave zavrnemo. Najlepša hvala, še kakšna pripomba. Bi prosim to pokomentirali, pravna služba, izvolite. Najlepša hvala, verjetno se bom odzvala na vse pripombe. Najprej prvo vprašanje, ali je bila to zmaga, uspeh ali ne, odvisno z katere strani sodbe gledate na to vprašanje. Sodišče je dejalo, da v uredbi nič ne upravičuje tega, da naj bi usiljevali pravico do pozabe tudi izven meja Evropske unije. Ta pravica je torej zagotovljena znotraj Evropske unije, ampak Evropsko sodišče je jasno dejalo tudi, da seveda, če imate dostop do teh informacij izven Evropske unije, seveda to ima prav tako lahko posledico na posameznika znotraj Evropske unije. In če bi zagotovili globalni umik povezav, bi to zagotovilo tudi najviše raven zaščite. Ampak sodišče je navedlo tudi argumente zoper izven teritorijalnega učinka teh pravic. Ampak sklepi so bili zelo jasni. Določbe splošne vredbe o varstvu osebnih podatkov so zelo jasne in upravljalce iskalnikov lahko zavežemo, da umaknejo povezave le znotraj Evropske unije. Ampak sodišče je opozorilo na to, da nacionalni predstavni organi lahko uporabljajo tudi svoje nacionalne pravila, na osnovi katerih ugotavljajo ravnotežje med varstvom podatkov in pa javnimi interesi. Na ta način bi lahko nacionalni predstavni organi dejansko sprožili nekakšno pravico do globalnega umikanja povezav. Ampak to je seveda odvisno od posamične zadeve in primera. Pa še druga vprašanja. Obstoj pravice do pozabe. V primeru sodbe Google Španija ni bilo takrat še nobene pravice do pozabe. Uh, za to sodbo se je ta pravica vzpostavila. Potem so dobili tudi GDPR, v 17. členu je tam jasno opisana pravica do pozabe in zakonodajalec je tudi tam poskrbel za določeno ravnovesje. Ena izmed izjem pri tej pravici je, da prevlada v tem primeru pravica spletnih uporabnikov do dostopanja do informacij. In v tem primeru ni mogoče izkoristiti ali pa uživati pravice do pozabe. To ravnovesje je zapisano v uredbo in morda bi to bilo lahko vključeno tudi v smernice NVP. Se pravi, da bi se sklicevali na 17. člen. Prav gotovo bi lahko tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov oblikoval konkretne smernice, ampak vse skupaj bo odvisno tudi od naslovnika te obligacije. Treba je torej poskrbeti za ustrezno ravnovese interesov po posamičnih primerjih. You're also willing to come up with some question, Mr. Če vi imate vprašanje, gospod Breyer, potem pa bomo prisluhnili odzivu komisiji in sicer enote za varstvo podatkov. Izvolite, gospod Breyer. Najlepša hvala, imam vprašanje glede po pravice do pozabe. Sodišče je podalo odločbo in sicer, da se ta pravica uporablja in izvaja le znotraj Evropske unije. Ampak sodišča je obenem sprejela tudi sodbo Biček proti Facebook in tam je navedeno, da države članice lahko na nek način sprožijo tudi globalne učinke na osnovi nacionalne zakonodaje, ko gre za pravico do odstranitve povezave. Kako lahko torej razložite to nedoslednost? torej sodbe EU ne morejo voditi do globalnega učinka, potem se pa to lahko zgodi preko druge poti. Kaj bi lahko rekli na to? Da, to je zelo relevantno. No, ko je prišla na dan ta sodba proti Facebooku, je bilo evidentno, da se je sodišče v tem primeru odločilo drugače. Ampak z vidika EU, pa tudi z vidika Evropskega sodišča, tukaj ne gre na nobeno razlikovanje pri teh sodbah. Sodišče je delovalo na osnovi istih načel, čeprav se na prvi pogled morda zdi, da ni tako. Če si ogledamo sodbo v primeru Facebooka, je tam sodišče presojalo na osnovi direktive e-trgovina. In če si ogledamo določbe iz e-trgovine, pri čemer je sodišče uporabilo isti pristop kot v primeru GDPR in pa Google Španija, je sodišče dejalo, da v uredbi e-trgovine ni nikakršne določbe, ki bi preprečevala globalni učinek. Tukaj se ponovno torej sklicujejo na nacionalno zakonodajo. V primeru Google je sodišče dejalo, da tega ni mogoče omejiti le na države članice, saj imamo evropsko uredbo, ki vzpostavlja skupne standarde za varstvo podatkov na ravni EU kar pomeni, da je ta pravica veljavna znotraj EU, ampak v primeru sodbe pri Facebooku je pisalo, da tukaj ni nobenih evropskih predpisov, zato je to treba prepustiti ravni nacionalne zakonodaje in pa mednarodnega prava. Na osnovi teh pravil je treba torej presojati, ali lahko nacionalni pristojni organ ali pa sodišče izda neko sodbo za globalnim učinkom. V obeh primerjih je isti generalni pravobranilec predlagal to mnenje in seveda se je zavedal tudi svojega mnenja v primeru Google in je to tudi upošteval. Tukaj gre torej za isti pristop, ne gre torej za nasprotno sodbo. Najlepša hvala. Zdaj pa Evropska komisija, predstavnik enote za varstvo podatkov. Words. Um, thank you very much, sir. Um... Izvolite, spoštovana. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni. Hvala za priložnost, da dopolnim te pripombe in pa tolmačenje pravne službe Evropskega parlamenta. V luči nekaterih zastavljenih vprašanj mislim, da je pomembno še enkrat povdariti to, da ne govorimo o brisanju, odstranjevanju informacij v ozadju. In tako je bilo že v prvi zadevi proti Google. La Vanguardia je takrat objavila informacije in te informacije v La Vanguardia so ostale. Odstranjena je bila torej na spletu le povezava do teh informacij. In s tem bi se želela odzvati tudi na vprašanje gospe Siplove, ki je govorila o ravnovesju tudi pri upoštevanju interesov javnosti in družbe. Po splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov pa je novest to. V primeru sodb Google 2 in Google 3 se je presojalo, ali gre tukaj za povezave, ki zadevajo pravico do umika informacij povezave. Sodišče je torej dejalo, da je splet zelo pomemben za širjenje informacij, da ne smemo brisati preteklosti pri samem viru, tudi informacije Laguardije so torej v tej izhodiščni obliki ostale, ampak presvojati je treba le o tem, v kolikšni miri je mogoče širitev teh informacij v specifičnih okoliščinah čim bolj skrčiti, omejiti, če posameznik pravi, da je šlo to predaleč. Ravnovesje torej dopolnjuje sodbe v primeru Google. Tukaj je po udarjen na tako pravica do dostopa do informacij, pa tudi pravica do varstva osebnih podatkov. Če bi Google vse uspelo. Praksa Google je bila, da umika nekatere povezave na ravni Evropske unije. No, Google bi si želel zbrisati podatke le na ravni države članice, kjer je prišlo do tega zahtevka ali pa pritožbe. Že tukaj je bil to uspeh. Na to pa še zadnje vprašanje. Kako lahko tolmačimo GDPR in kako daleč gremo lahko na sodišču, preden nam bodo učitali, da uporabljamo svojo zakonodajo izven ozemelsko. Pri harmonizirani zakonodaji, kjer so pravice usklajene na ravni Evropske unije in kjer se posamezniki lahko obrnejo na Evropske sodišče, sodišče dejansko reče, da ne morejo določb uredbe o varstvu osebnih podatkov uporabljati na globalni ravni. In tukaj se seveda zapletemo v celotno razpravo o različnih ravneh zaščite, svobode govora in širjenja informacij po celem svetu. Na to pa še avstrijski primer. Nacionalna zakonodaja je zagotavljala pravna sredstva in sodišče je takrat presodilo, da je treba znotraj nacionalnega pravnega reda preveriti, v kolikšni meri se ne krši mednarodnega javnega in zasebnega prava. Pri tem pa se je izvrševalo neko prepoved na globalni ravni. Na to pa še smernice. Smernic ne oblikuje NVP ali pa EDPB, ampak te smernice glede tolmačene pravice do pozabe že imamo, izhajajo pa še iz tih časov pred sprejetjem splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Po direktivi pred prvimi sodbami sodišča smo dobili te smernice vsi evropske organi za varstvo podatkov torej delajo na prenovitvi teh smernic v luči zadnjih dveh sodb sodišča. Mislim. Da sem se lotila vseh vprašanj in pripomp in na ta način dopolnila vaše mnenje. No, pa še nekaj sem želela omeniti gospa Barli bi se želela odzvati, če prav vidim. No, sama sem želela še nekaj omeniti glede te možnosti, da organi za varstvo podatkov, pa neki izjemni situaciji, lahko pretehtajo pravico do svobode dogovora na eni strani in pa druge pravice na drugi strani. S tem bi se sklicevala na točko 72 sodbe. Sodišče pa se sklicuje še na dve drugi sodbi. Na to pa tudi na kratko povzame izjave iz te sodbe. Torej, pretehtanje nacionalnih pristojnih organov v teh izjemnih situacijah. Torej, upravljavca iskalnika torej, zaveže k temu, da na globalni ravni odstrani povezave, če nacionalni predstavni organ tega ne stori. In ta nacionalni predstavni organ ne more živeti izven področja uporabe, ko gre za zasebnost, enotnost in učinkovitost izvajanja evropske zakonodaje, kot je to navedeno v dveh sodbah sodišča. Torej, teh dveh sodbah, na katere se sklicuje sodišče v primeru Google. Tam torej pravi, da ta možnost še vedno obstaja. Tudi če nacionalni nacionalni organi za varstvo podatkov dejansko odločijo, da je treba to uporabljati na globalni ravni, je primarnost evropske zakonodaje nekaj, česar ni mogoče spodkopati. Hvala, da ste mi dovolili to dokončati. Zdaj pa gospa Bali. Um, Govorila bom o Nemščini in sicer gre prav za to dopolnilo. Če sem prav razumela, potem je jasno, da evropska pravila veljajo samo v Evropi. Izjemoma lahko nacionalni organi se odločijo za izjemo. Bi to teoretično pomenilo, da če bi regulirali še več področji na področju pravice do pozabe, eh, s tem omejili manevrski prostor nacionalnih organov, bi s tem omejili pravico do izbrisa posod po svetu? Če bi kot evropska institucija postale, postali bolj aktivni na tem področju, sem to prav razumela. Amen. Imate še kakšno dodatno pripombo ali pojasnilo? Komisija, izvolite. Ne vem, ali bi želela to pokomentirati še pravna služba parlamenta kakor vam je ljubše. Uh, Najprej pravna služba. Samo eno pripombo imam. Več obveznosti, predpisov, pogojev vključite v uredbo. Manj imajo možnosti nacionalni pristojni organi, da odstopajo od tega. Morda je bil to pravi odgovor. Ne vem, ali pa bo želela to pokomentirati še komisija. Izvolite, komisija. To je uredba. V celotni smo harmonizirali tolmačenje pravice do pozave in pravice do izbrisa ali pa odstranitve povezave, o čemer govorimo po celotni Evropski uniji. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov zagotavlja mehanizem, na osnovi katerega lahko dosledno na enoten način izvajamo zakonodaje po celi Evropski uniji. Torej, nacionalni organi za varstvo podatkov sodelujejo, oblikujejo smernice, na osnovi katerih omejijo svojo diskrecijsko maržo pri tolmačenju teh pravic. Če sem prav razumela vaše vprašanje in prosim, popravite me, če ne, me skrbi, da če bomo šli s tem še dlje, bomo skrčili možnost za bolj fleksibilno tolmačenje. Če bi v uredbo zapisali še več pogojev glede tega, kdaj in kako je mogoče uživati to pravico do pozabe, v členu 17 GDPR, recimo, da bi navedli več izjem, bi dejansko oblikovali to pravico, ki bi jo posamezniki na to uveljavljali pred sodiščem pred nacionalnim organom za varstvo podatkov. In te dodatne izjeme bi seveda bilo treba upoštevati. Če pa je bilo vaše vprašanje vezano bolj na izven ozemljski doseg, splošno gledano, evropska zakonodaja deluje na osnovi doktrine učinka v količni meri torej uporabljamo evropsko zakonodajo. In to ne zadeva le varstva podatkov, to zadeva tudi združitve podjetij, letalski promet, tudi zdravje in dobrobit živali. V sodbi, kjer se sodišče v 57. točki sklicuje na neposredne substančne učinke na posameznike znotraj Evropske unije, to je jasno v trenutku, ko uporabljate zakonodajo EU in ta pravica postane veljavna, je torej tudi sprejemljiva v kontekstu mednarodnega prava, mora biti to vezano na učinke znotraj našega ozemlja, tako v smislu konkurenčnosti, letalskega prometa ali pa pravic naših državljanov, v smislu temeljnih pravic. Ali sem vam s tem odgovorila na vprašanje ali ne. Če ne, pa prosim, da me še nekoliko usmerite. Najlepša hvala, no, za enkrat bo to dovolj. Zdaj pa še zadnji del do podanskega zasedanja, ki bo trajalo do pol enih. Predvidena je skupna razprava z odborom Ekon. prosimo člane odbora za ekonomske in monetarne zadeve, da se nam pridružijo in potem se bomo lotili toč, ki so prav tako pomembne kot vse te, ki smo jih obravnavali do zdaj. members if you will we have one hour to go spoštovane kolegice in kolegi na voljo imamo samo še eno uro za pomembne točke prav tako pomembne kot prejšnje čaka nas skupna razprava z odborom za ekonomske in monetarne zadeve torej libe plus ekon kar pet točk na dnevnem redu združenih v eno Govorili bomo o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in svetu za boljše izvajanje okvira EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma. Prav tako smo dobili poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva na notrni trg in je povezano s čezmejnimi dejavnostmi. Na to poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o oceni okvira za sodelovanje med finančno obveščevalnimi enotami. FIU. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o medsebojnem povezovanju nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov držav članic za bančne račune. Na to potem sledi še poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o oceni nedavnih domnevnih primerov pranja denarja, v katere so bile upletene kreditne institucije EU. Najprej se bomo osredotočili na sporočilo komisije z dne 24. julija, gre torej za svežen EU za preprečevanje pranja denarja, to je zelo pomembno. To sporočilo dopolnjujejo še preostala štiri poročila, ki sem jih omenil. Vse izhaja iz direktive AML, torej direktive proti pranju denarja, ki je četrta direktiva predstavljena na osnovi sklepov sveta iz okvira akcijskega načrta sveta, ki je bil predstavljen 4. decembra 2018. Kot se boste morda spomnili, je to znotraj skupnih pristojnosti tako odbora Libe kot Ekon. Zato bom z veseljem predstavil vse člane in članice odbora Ekon, ki se bodo udeležili te razprave. Preden začnemo, moram povedati, da žal kljub po izteku časovnega roka za prenos v nacionalno zakonodajo te četrte direktive, je prišlo do številnih postopkov ugotavljanja kršitev v državah članicah Evropske unije. In rok za peto direktivo za, proti, za boje proti pranju denarja naj bi bil 10. januarja 2020, kljub temu, da še vedno obstajajo zelo velike vrzeli pri izvajanju direktiv v državah članicah. V svojem sporočilu komisija predlaga, da bi bila ena izmed možnosti, da bi še dodatno harmonizirali pravni okvir z spremembo direktive AML v uredbo, potem pa da bi lahko na nek način tudi posredovali specifične nadzorne zadolžitve novemu organu Evropske unije, ki bi bil zadolžen za boje proti pranju denarja. Evropski parlament je sprejel rezolucijo o stanju izvajanja zakonodaje na področju boja proti pranju denarja v Evropski uniji na plenarnem zasedanju letos 19. septembra 2019. To je bil del razprave na plenarki. V tej resoluciji je Evropski parlament pozival komisijo naj oceni v kontekstu zahtevane ocene učinka, kakršnokoli možnost prihodne prenovitve takšne direktive ali bi bila uredba za boj proti pranju denarja bolj primerna in ali bi dejansko potrebovali posebno enoto ali pa pristojni organ za nadzor tega doseja. To resolucijo je so podpisalo več koordinatorjev odbora Libe, pa tudi odbora Ekona. To smo izglasovali 19. septembra. Zdaj pa je že napočil trenutek, da prisluhnemo oceni trenutnega stanja. V imenu Evropske komisije bo govorila najprej gospa Tespina Vasiljado, ki je vodja enote za boj proti finančnemu kriminalu na GD za pravosodje. Na to bo temu sledil krog razprave predstavnikov vsake politične skupine, potem pa boste na voljo imeli besedo še za eno minuto vsi poslanci in poslanke, ki boste želeli. Gospa Vasiljadu, najlepša hvala odboroma Libe in Ikon, da ste me povabili, da lahko predstavim ta obsežen svežen za boj proti pranju denarja. To je prioriteta Junkerjeve komisije, kot veste, in to bo prioriteta tudi v naslednjem mandatu. Julija 2019 smo objavili štiri poročila, ki jih je že predstavil predsednik. Tri poročila so bila vezana na pravne obligacije znotraj direktive AML. Še eno poročilo pa smo oblikovali na zaprosilo sveta, podano v obliki sklepo sveta. Malo časa imam za predstavitev teh poročil, tega se ne bom lotevala zelo podrobno, ampak eh, vesela bom vaših vprašanj in pripomb. Najprej se bom lotila poročila o nadnacionalnih ocenah tvegan. Pri pranju denarja uporabljamo pristop na osnovi tvegan. To pomeni, da moramo najprej razumeti tveganja nekaterih finančnih izdelkov, instrumentov in sektorjev, potem pa seveda sprememo ukrepe, na osnovi katerih lahko oblažimo tveganja. Tveganja se spreminjajo, ne ostajajo ista, zato to delo opravimo vsake dve leti in skušamo ugotoviti, kakšna so tvegene na celotnem notranjem trgu. Prva faza dela je bila upravljena leta 2017, takrat smo ocenili 40 finančnih proizvodov, druga faza se je zaključila julija in takrat smo ocenili 47 finančnih instrumentov. Sedem več. Ravno zaradi tega, ker smo dobro razumeli, da se pojavljajo nove tvegene na notranjem trgu nekaj primerov, najprej kriptovalute, potem naložbe v državljanske scheme, potem pa tudi nekateri drugi pojavi. Skušamo torej spremljati morebitna tveganja na trgih. Kaj storimo? Najprej preučimo vsak sektor, vsa tveganja, kar to tudi pomeni v smislu pranja denarja in pa financiranja terorizma. Tveganja se lahko v številnih primerjih seveda razlikujejo. Kaj smo ugotovili tveganja so se razširila na več sektorjev, ne gre več le za bančni sektor, kot številni menijo. Glavna tveganja so vezana na denar in pa gotovinsko poslovanje. Tam se sledljivost transakcij res izgubi. Tveganja se pojavljajo tudi pri delovanju finančnih in nefinančnih institucij. To so naprimer pravniki, notarji, računovodje, vse druge zavezane entitete na to pa še igre na srečo, tudi to je zelo tvegan sektor. Vse ta tveganja si lahko preberete v tej naši obsežni publikaciji. Skušali pa smo gotoviti tudi nekatere horizontalne občutljive točke, ki jih je mogoče najti vzdolž različnih sektorjev. Največja horizontalna pomankljivost je anonimnost transakcij, potem druga šibka točka, identifikacija lastništva na to pa še delovanje pristojnih organov, ki so odgovorni za preprečevanje pranja denarja. In to pomeni, da so to pomankljivosti v smislu nadzora in delovanja FIU-jev. S tem pa mislim, da lahko predstavim še dve drugi poročili, ki pravzaprav podrobno ocenjujeta delovanje osrednjih pristojnih organov in obenem izpostavljata pomembna vprašanja in težave. Z nekaj besedami bom pisala tudi poročilo o FIU-jih, to so glavni prestolni organi. V členu 65.2 direktive AML smo dobili mandat za oblikovanje poročila, tako da gotovimo, kaj so ovire pri sodelovanju FIU-jev iz EU z FIU-ji v tretjih državah in tudi medsebojnost. Obenem smo želeli ugotoviti, ali lahko te finančne enote izboljšajo sodelovanje tudi na evropski ravni. Opravili smo to delo, ugotovili več pomankljivosti. Te bom predstavila po skupinah. Najprej pomankljivo, ustrezno izvajanje samih določb direktive. Ugotovili smo, da zelo pogosto te enotno, enote ne izmenjavajo na ustrezen način podatkov z drugimi enotami, prav tako prihajajo do velikih zamud, vsaj v nekaterih državah članicah. Potem smo ugotovili, da obstajajo tudi težave z informacijskimi tehnologijami, v Evropski uniji imamo FI unit, ki ne deluje dobro, to je star sistem, ki že propada, zato moramo to posodobiti. Ampak to slabo delovanje dejansko onemogoča možnosti čezmene izmenjave med FI in UI. Še ena težava, ki smo jo opredelili, je to, da slaba harmonizacija dejavnosti FI in UI vzdolž Evropske unije vodi do različnih uporabljenih pristopov. V nekaterih državnih članicah te enote odgovorijo na zahtevek v 24 urah, druge pa v enem mesecu. To se nam torej ne zdi dobro na ravni EU. Na koncu smo opredelili še nekaj strukturnih težav. Zdaj imamo tudi strokovno skupino, ki se imenuje Platforma FIU, znotraj katere delujejo vsi FIU in to je odlična strokovna skupina, ki upravlja dobro delo, se trudijo po najboljših močeh. Ampak nimajo pravnih pristojnosti, da bi oblikovali pravno zavezujoča pravila, ki bi morali upoštevati FIU-je. In to povzroča veliko težav, saj te enote izdajo smernice, nekatere delujejo skladno, druge jih ignorirajo. To je torej strukturno težava, ki izhaja iz pomankljivih zavezujočih pravil ali pa odsotnosti teh pravil. Ne bom predstavila sklepov teh poročil, to bom strelila na koncu, tako da bo to uh, koherentno. Veliko težave torej v primeru FIU. Zato pa še poročilo z vzdevkom postmortem poročilo, grozno je mesicer, ampak svet je prosil, da obravnavamo zadnje primere pranja denarja in gotovimo, kaj je šlo narobe. Deset takšnih primerov smo izbrali, Danske bank, Deutsche bank, ING, Nordija, Sata Bank, Societe General in druge. Te primere smo izbrali zato, ker so bili zelo vidni v medijih. Zgodilo se je tudi pred kratkim v tem časovnem okviru, ki smo ga preučevali in to je bilo zelo pomembno tudi pri opredelitvi nekaterih težav. In tam smo opazovali, kaj se dogaja v kreditnih institucijah, v samih bankah, pa tudi kaj se dogaja pri pristojnih organih, ki so odgovorni za spremljanje teh stvari. Znotraj bank smo ugotovili, da se pojavljajo številne težave. Težave, ki so vezane z pomankljivo skladnostjo, ni bilo dovolj skrbne dožnosti strank, prav tako ni bilo dobrega sodelovanja med enotami. Pojavljajo se tudi določene težave na menedžerski ravni in tako dalje. Veliko težav pa je bilo tudi v smislu apetita do tvegan in pa upravljanja. Nekateri so sodelovali z visoko tveganimi jurisdikcijami, uporabljali agresivne finančne pristope in tako dalje. Na vseh ravnih smo našli težave. Na to pa smo si ogledali še pristojne organe, tako da smo gotovili, kaj počno za to, da bi se soočili z temi težavami znotraj kreditnih institucij. In tam smo najprej preučevali situacijo pri nadzorniku dejavnosti za preprečevanje pranja denarja. V več državah članicah smo ugotovili, da dva posameznika nadzorujeta celotni finančni sektor v celi državi in to je popolnoma jasno nezadovoljivo. Nekateri so izvajali še preveč nadzorov, po štiri nadzore na leto za vse finančne institucije, pa tudi za plačilne storitve in tako dalje. Nekateri nadzorniki niso imeli ustreznega strokovnega znanja in so izdajali tudi neodvračilne ugotovitve, torej ugotovitve, ki so bile brez posebne teže, včasih pa so celo oklevale pri izrekanju sankcij. V eni izmed držav članic smo gotovili, da še nikoli ni bila izdana nobena sankcija. To je zaskrbljujoča slika. Potem pa smo se obrnili še na pred, previdnostne nadzornike, ki so odgovorni seveda za previdnost in morajo razmišljati o vidikih pravna pranja denarja znotraj določb, previdnostnih določb. In to je seveda vezano tudi z korporativnim upravljanjem in tam smo odkrili veliko težav. Največja težava je bila to, da finančni nadzorniki so dejali, da naj bi imeli določene odgovornosti glede nadzora pranja denarja, pa se tega niso zavedali. To je bilo pomembno vprašanje. FIUI enostavno niso prejemali ustreznih podatkov iz bank glede pomembnih zadev. FIUI smo vprašali, ali so dobili podatke o sumljivih transakcijah, da ali so ne. Tukaj torej to ni bila toliko krivda FIUI-ja. To so torej splošne ugotovitve, ki izhajajo iz teh treh poročil. No, to pa še končno poročilo, ki je sicer nekoliko manjše poročilo, ampak je zelo pomembno. To je poročilo, ki je zadevalo medsebojno povezanost registrov ali osrednjih elektronskih sistemov bank. Ti registri za bančne račune morajo biti oblikovani. V direktivi je torej zapisano, da mora komisija razmišljati o tehničnih možnosti za medsebojno povezovanje nacionalnih centraliziranih mehanizmov na ravni EU. Ugotovili smo, da ima komisija na voljo vso ustrezno tehnologijo, ki jo potrebujemo, to počnemo naprimer, pri registrih eh, nesolventnosti, pri stečajih in tako dalje. Na voljo imamo torej vso tehnologijo, to je izvedljivo, ampak nimamo ustrezne pravne podlage za vzpostavitev medsebojnih povezav. Če bomo imeli medsebojno povezovanje, potrebujemo tudi ustrezno pravno podlago. Še nekaj bom povedala, ker je to pomembno. In seveda ne bom spodkopavala pomena naših ugotovitev, ampak vse te ugotovitve so vezane pravzaprav na čas veljavnosti tretje in četrte direktive AMLA. Četrta direktiva AMLA je seveda super, ampak kmalo bo začela veljati že peta direktiva za preprečevanje pranja denarja. Do januarja 2020 naj bi to potrdili. Takrat bomo dobili torej peto direktivo AMLA, potem bomo dobili CRD5, ki prav tako odpravlja nekaj ovir v smislu sodelovanja nadzornikov, potem bomo dobili novi pregled ESAS, ki podeljuje veliko pristojnosti Evropskemu bančnemu organu za izvajanje nadzora v primeru preprečevanja pranja denarja, potem imamo tudi direktivo o izmenjavi finančnih informacij, kjer bomo okrepili tudi sodelovanje med organi pregona in pa FIUI. Kar nekaj besedil bo kmalo sprejetih, na osnovi kateri bomo lahko okrepili ta pravni okvir. Številni pa so zelo zaskrbljeni, tako države članice, kot tudi subjekti, ki imajo obveznosti vidimo, da se stvari v zadnjih letih precej izboljšujejo, vedno več virov se nekako presmerja na pristojne organe, izvajajo ustrezne postopke, imajo nove informacijske orodja za obdelavo podatkov in kot je omenil predsednik, smo imeli tudi zelo agresivno politiko ugotavljanja kršitev v primeru četrte direktive AML in čeprav nekatere kršitve še ugotavljamo, so bili postopki zelo učinkoviti. Zakaj? Vse države članice so sprejele določene ukrepe, na osnovi katerih naj bi zapolnile zakonodajne vrzeli. Ali smo že popolnoma pomirjeni? Ne, ampak ta vprašanja niso več tako zaskrbljujoča kot leta 2017. Tudi to deluje. Torej, napovedi so zaenkrat relativno negativne, ampak v zadnjih letih smo res storili zelo veliko tako na ravni EU kreditnih institucij kot držav članic. V poročilih pa smo prišli tudi do ugotovitve, da so bile te vrzeli opredeljene, imamo novo zakonodajo in predpise, vse države članice se zdaj tega zavedajo, sprejemajo ukrepe, ali situacija je zdaj pravilna ali pa imamo še vedno določene vrzeli v zakonodaji, ki jih moramo odpraviti. Odgovor je, da verjetno bi bila zakonodaja še boljša, če bi imeli bolj podrobne predpise, tako v smislu nadzornikov, FIU-jev, pa tudi glede obveznosti za relevantne subjekte. Samo dva manjša primera bom predstavila. Direktiva pravi, da si morajo FIU izmenjavati informacije pravočasno. Če ne bomo imeli konkretnih časovnih rokov, potem bo to vprašanje ostalo odprte narave. Potem v direktivi piše, kar zadeva finančne institucije, morajo imeti nadzorniki okrepljena nadzorniška pooblastila. Ampak nikjer ni zapisano, kaj to dejansko pomeni. Kar naprej se moramo pogovarjati s pristojnimi organi, ali je to, kar počnete, dovolj. Ne vem, pravijo. V tem smislu menimo, da bi morala biti direktiva bolj podrobna. Kar veliko se govori tudi o možnosti uredbe. Če si želimo doseči višjo stopno harmonizacije, bi bil to morda ustrezen zakonodajni instrument, ampak žal zaenkrat še ni prišlo do odločitev. Na to pa še en splošen sklep. Vidimo določeno potrebo potem, da bi nekatere zadolžitve prenesli nadzorniku na osrednji ravni Evropske unije. To velja tako za finančne enote, kot tudi za nadzor. Kakšne naj bi bile te zadolžitve, kako obsežne, kako podrobne in tako dalje, vse to bomo morali oceniti v bližnji prihodnosti in zagotoviti konkretne rešitve in odgovore. Videli smo tudi resolucijo parlamenta, kar je omenil predsednik, ki podpira poročila. Ta resolucija je bila objavljena septembra in eh, tam nekako podpirate tudi našo pripravljenost, da popravimo nekatere stvari. O tem je bilo govora na svetu, na Ekofinu. Splošno gledano uživa ta predlog kar nekaj podpore. Decembra bomo dobili nove sklepe in veseli me, da na prvi pogled so zakonodajalca sodelujeta pri tem vprašanju. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa. Držali ste se časa, sedaj bomo slišali poslance. Začeli bomo pri predstavnikih eh, političnih skupin. Gospod Radev, naš podpredsednik v imenu RS. Bogodare, gospodin predsedatelj, uvažajeni kolegi. Hvala lepa. Spoštovani kolegi. Nove grožnje in treganja se pojavljajo vsak dan in omogočajo teroristom in zločincem, da izvajajo svoja kazniva dejanja. Eh, potrebujemo stroga pravila proti pranju denarja eh, na evropski ravni. Nedavno smo posodobili evropsko zakonodajo in jo uskladili z eh, nedavnim tehnološkim razvojem. Ampak to ni dovolj. Bistvenega pomena je, da vse države članice prenesejo v svojo zakonodaje, evropsko zakonodajo. Kakršnekoli vrzeli v obstoječem okviru za boj proti pranju denarja bi izpostavil Evropsko unijo tveganjem. Ocena tvegan razkriva, da še vedno obstajajo tveganja, ko gre za anonimne proizvode, ko gre za identifikacijo dejanskega lasništva in ko gre za nove proizvode, recimo za virtualno valuto ali pa za kriptovalute. Takšna tveganja bi lahko eh, odpravili z prenosom pete direktive, ampak še vedno ostaja nekaj izzivov. Identificirani so bili novi tvegani proizvodi, ki vključujejo tudi recimo eh, profesionalni nogomet. Komisija priporoča državam članicam naj eh, poročajo o sumljivih transakcijah na tem področju, prav tako je treba preveriti registracijo um, oziroma register nosilcev računa, računov. Zato bi želel zastaviti naslednje vprašanje. Ali ne bi bilo morda smiselno razmisliti o evropskem pristopu k temu področju, treba je pokriti tudi druge športe. V evropski ki šport investirajo tudi iz tretjih držav. Naslednje vprašanje. Ali komisija namerava posodobiti zakonodajo o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma? Tretje vprašanje. Gre za finančno obveščevalne enote. Ti igrajo zelo pomembno vlogo. Poročilo o okviru za sodelovanje med eh, finančno obveševalnimi enotami povdarja potrebo po večji stopni sodelovanja med letemi. No, ampak eh, zaradi razlik v pravnem, set, eh, v pravnem statusu nekatere finančno obveščevalne enote nimajo dostopa do vseh informacij in zato ne morejo sodelovati pri izmenjavi informacij. Obstajajo torej No, obstaja pa tudi težave pri izmenjavi podatkov z tretjimi državami. Kakšne ukrepe bo predlagala komisija za to, da bi okrepili podporne mehanizme in pa sodelovanje? Eh, kaj, je v, kaj se je zgodilo v primeru banke Pilates na Malti? Tukaj se zastavlja veliko vprašanja, ko gre za sum korupcije in pa pomankanje izvajanja zakonodaje. Kakšne lekcije se lahko naučimo iz tega primera ali tukaj sodelujete z malteškimi oblastmi? Hvala lepa, gospa Sipel iz SD. Hvala. Kot koordinatorka za odbor Libe bi se želela najprej zahvaliti v menu skupine. Komisija se zelo prizadeva na tem ključnem področju boja proti pranju denarja in financiranja terorizma. Hvala lepa, da ste danes predstavili ta sporočila in poročila. Vsi dokumenti izpostavljajo kritične točke, ki bi se jih morali lotiti zato, da bi se soočili z to obliko čezmejnega kriminala. Resolucija parlamenta govori o tem, da. Um, gre tukaj za potrebo po skupnih prizadevanjih na evropski ravni. Kaj je pomembno za skupino SD? Vaše sporočilo o okviru um, boja proti pranju denarja je alarmantno. V vseh državah članicah so bili sproženi postopki za ugotavljanje kršitev, ko gre za izvajanje četrte direktive o pranju denarja, eh, katere rok je potekel junija rok za prenos je potekel junija 2017, sedaj bo kmalo potekel rok za prenos pete direktive o boju proti pranju denarja. Čez dva meseca. Zanima me, če se je situacija od junija izboljšala, ali je več eh, držav članic sedaj preneslo to direktivo na pravilen način in ali eh, predvidevate, v kolikšni meri bodo države članice prenesle peto direktivo do januarja 2020. V poročilu o finančno obveščevalnih enotah ste izpostavili celo vrsto problemov. Kakor veste, si SD še naprej prizadeva za vzpostavitev Evropske finančno obveščevalne enote. To se nam zdi učinkovit način za soočanje z problemi, ki ste jih izpostavili v poročilih. Rekli ste, da se svet na to idejo ne odziva na pozitiven način, ampak ali se je to spremenilo, glede na to, da se je izkazalo, da trenutno sodelovanje ne deluje. In pa še uh, napoved prenosa Eh, enote, za finančno obveščevalne enote iz generalnega direktorata eh, Just v FISA. Ali lahko zagotovite, da s tem ne bo omejeno njihovo delo in da s tem ne bo omejen nadzor nad eh, spoštovanjem zasebnih podatkov in pa temeljnih svoboščin? Gospa Intfeld. Hvala lepa, tudi sama se zahvaljujem komisiji za delo na tem področju. Omenili ste vrzeli v zakonodaji, pa tudi pomankljivosti na področju izvajanja zakonodaje in na, na področju prenosa. Rekli ste, da ni možnosti za povezovanje, zato ker ni pravne osnove za to. Sprašujem se, zakaj komisija ni tukaj predlagala pravne osnove. Zakaj se tukaj obotavljate? Ali je to morda povezano z dejstvom, da države članice še vedno menijo, da je vse, kar ima opraviti z obdavčevanjem, bankami, financami v njihovi izključni pristojnosti. No, komisija je neodvisna in pravzaprav bi ji moralo biti prav malo mar za to, kaj mislijo države članice. Ali komisija namerava predlagati enotnega nadzornika, kajti nadzor je pri številnih politikah eh, problematičen. Mi zelo hitro sprejemamo zakonodajo, potem pa je izvajanje šipko. Kako gledate na vlogo eh, Evropskega bančnega organa? Se vam zdi, da ta naredi dovolj? nekateri menijo, da bi se m, mm, uh, eh, lahko um, v primeru Malte recimo tukaj strožje odzvali. Potem menili ste tudi zlate vize in zlate potne liste. Eh, ali se strinjate z menoj, da lahko mi vzpostavimo vso potrebno zakonodajo in postopke, potem pa uh, razvijemo rdečo preprogo za uh, kriminalce in pa tiste, ki perejo denar? In, you know, Na nizozemskem imamo uh, za to poseben rek, ki ga je gospa Intel povedala v nizozemščini. Uh, skratka, tukaj potekajo različne aktivnosti, uh, ki pa niso dovolj. Komisija na drugih področjih z veseljem predlaga ukrepe, tudi če ni uh, ustrezne pravne osnove. Ampak zakaj se ugotavljate na tem področju? Zakaj ne sprejmete prepovedi tako imenovanih zlatih vizumov in pa potnih listov? Gospa Brikmont, hvala lepa komisiji za informacije. Naša skupina pozdravlja dejstvo, da bo boj proti pranju denarja sedaj prednostna naloga za komisijo in za parlament. Upam, da bo tako ostalo tudi v novem mandatu komisije. Pozdravljamo sporočila in poročila, ki ste jih predstavili. Pozdravljamo vašo voljo za to, da bi direktivo spremenili direktivo o pranju denarja spremenili v uredbo. Eh, potem še nadnacionalna ocena tvegan, ki potrjuje naša, naše bojazni v zvezi z tako imenovanimi zlatimi eh, vizumi in potnimi listi. Eh, parlament je zauzel močno stališče proti takšnim praksam. Ali ste za to, da prepovemo takšne prakse na evropski ravni? Potem tretjič, praktično izvajanje še naprej ključnega pomena. V Belgiji 80 odstotkov podjetij še mora predložiti informacije o dejanskem lastništvu nacionalnim registrom, čeprav je rok že potekel. Ali se vam zdi, da bo to uh, rešeno pravočasno? Svet Evrope je prav tako naročil študije o praktičnem izvajanju. Ali lahko kaj poveste o časovnici in kdaj lahko pričakujemo to poročilo. In pa naslednje vprašanje, kdaj boste predlagali zakonodajni, zakonodajni inštrument, s katerim bi lahko eh, olajšali medsebojne povezave med državami članicami. Eh, gospa Kanko. Hvala lepa. Boj proti financiranju terorizma in pranja denarja je zahtevna naloga redno je treba revidirati in posodabljati evropsko zakonodajo, zato da se lahko odzovemo na nove um, zločinske taktike in pa na nove tehnologije. Uh, veliko sprememb se je zgodilo v zadnjih petih letih na tem področju, ampak še vedno obstajajo razlike v izvajanju ali pa razlike v tolmačenju uh, zakonodaje. Uh, s tem je zakonodaja postala manj učinkovita, kot smo upali. Vsak teden uh, imajo zločinci možnost izkoriščati naše gospodarstvo in pa sabotirati našo zakonodajo. S tem problemom se moramo soočiti. To ne zahteva nujno novih ured, o katerih bi se eh, pogajali leta in leta, medtem ko bi se problemi večali. Kar dejansko potrebujemo je večja podpora eh, strani Evropske unije v državah članicah imamo recimo um, delovno skupino na področju EDPS, morda bi potrebovali podobno metodologijo tudi, ko gre za izmenjavo informacij o pranju denarja. Po podatkih Europola 1,721 uh, uh, odstotka BDP-ja um, gre oziroma uh, je del uh, sumljivih transakcij. Pogosto gre za terorizem, za trgovanje za ljudmi in za druge uh, Um, za druga kazniva dejanja. Uh, tukaj bi si morali. Tukaj bi morali bolj celostno pogledati na varnost. Ne gre samo za zunanjo varnost, gre tudi za notranjo varnost in tukaj je boj proti pranju denarja bistvenega pomena. Tri vprašanja. Dobro izvajanje ni glamorozna tema, ampak je to vseeno pomembno. Pogosto na to pozabljamo. Nova komisija je bila strukturirana na takšen način, da je zakonodaja tukaj razdeljena med različne portfelje in različne komisarje. Kako boste učinkoviti eh, glede na to? Zanima me tudi, katere so tiste praktične vsakodnevne okvire, ki preprečujejo učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami. Prav tako me zanima, kakšen forum imamo v tem trenutku na evropski ravni za izmenjavo informacij o pranju denarja in financiranja terorizma? Kako bi lahko to izboljšali v prihajajočih mesecih in letih? Gospa Gjuri v imenu Gue. Gjuri Ekon. Gospa Gjuri, ste tukaj? Je tukaj kdo iz skupine Gue? Ne, vi ste iz ILS. Pogue, IC. Torej, tukaj ni nikogar iz skupine Gue. Potem pa lahko damo besedo preostalim poslancem, gospa Göri iz ELS-a. Hvala, ne nameravam tako hitro zamenjati skupine. Prav gotovo smo vsi v tej dvorani za okrepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Tukaj moramo stalno spremljati situacijo. Res je, da v zadnjih letih eh, nenehno sprejemamo zakonodajo. Eh, o tem sprejeli smo četrto in peto direktivo o boju proti pranju denarja. Slišali smo, da bo rok za prenos pete direktive potekel čez dva meseca. Dejansko imamo samo malo informacij o tem, kako ta zakonodaja deluje v prakso in kakšen učinek ima. Zahvaljujem se komisiji za to težko oziroma debelo publikacijo. Ta lahko kaže tudi pot naprej. No, seveda še nismo na cilju. ampak mislim, da bi se morali nekoliko ustaviti. Ni dovolj, da razmišljamo vedno znova o novih inštrumentih in novih institucij. To ni vedno najbolj učinkovit način. Uh, za boj proti pranju denarja. tukaj je treba upoštevati načelo sorazmernosti in subsidijarnosti, zaupati moramo nacionalnim institucijam in izboljšati sodelovanje med njimi. Ko govorimo o financiranju in o nadzoru nad finančnimi institucijami, gre za zaupne informacije. Dobro je, če se s tem ukvarjajo nacionalne institucije in finančne institucije. Če bi v to uh, vključili nove institucije, pa bi lahko prišlo do uhajanja informacij in s tem bi se finančne institucije Evropske unije znašle v težavah. Zato mislim, da bi morali najprej preučiti učinek zadnje posodobitve zakonodaje, predvsem pa je treba poskrbiti za boljšo koordinacijo med obstoječimi akterji. Hvala, gospa Mecola se je javila k besedi. Hvala lepa. Uh, zahvaljujem se komisiji za vse predstavitve. Veselim se odgovora na naša vprašanja moje se navezuje na banko Pilates in na zelene scheme, eh, oprostite, zlate scheme za podeljevanje državljanstva. Banka Pilates. Eh, tukaj je bilo uh, v praksi jasno, da je prišlo do um, izogiba vsem varovalkam, Um, na papirju je vse izgledalo v redu, ampak dejansko je šlo za uh, lažno banko, ki je bila namenjena tistim, ki kupujejo potne liste. Uh, šlo je za najviše politične ravni, ravni in uh, to se je razkrilo šele, ko so v ZDA aretirali uh, direktorja te banke. Torej, kaj se zgodi, ko vse na papirju izgleda dobro, ko so, bile, ob, ko so bili obveščeni vsi pristojni organi, ko je spoštovana zakonodaja, pa se vseeno, um, pa vseeno prihaja do nepravilnosti. Ko torej ni povezave z Evropsko unijo, med Evropsko unijo in posameznikom, ki kupuje te potne liste. Kako naj potem uh, odpravimo to vrstne scheme? Gospod Heiner Luna. Hvala lepa, tudi sam se zahvaljujem komisiji za upravljeno delo. Zaskrbljujoče je, da obstaja toliko nepravilnosti na področju gotovinskih tokov oziroma finančnih tokov v Evropski uniji. Sam sem nov poslanec. In uh, zato se sprašujem, ali je takšen način sprejemanja direktiv ustrezen. Podjetja si želijo istih pravil v vsaki državi, zato da uh, ne bi bilo potrebno, da svoje vire trošijo za to, da preučujejo razlike med posameznimi sistemi v državah članicah. Ali se vam zdi, da bi morali imeti bolj zavezujočo zakonodajo in enaka pravila v vsaki državi? In pa drugo vprašanje, kako naj opravljamo svoje delo, če nimamo evropskega organa, ki bi lahko zagotovil, da vse države članice opravljajo svoje naloge? če obstaja vrzel v eni državi članici, potem to vpliva tudi na vse druge države. Gospod Huk. Hvala komisiji za predstavitev in za ta zelo koristen dokument, kjer je predstavljena zakonodaja o boju proti pranju denarja. Ogledal sem si predvsem drugi del. Eh, kot nekdani tožilec sem mislil, da poznam vse načine pranja denarja, ampak v tem drugem delu um, dokumenta sem ugotovil, da gre za številne druge možnosti, za bankomate, za eh, profesionalni nogomet, za kriptovalute, za digitalne valute. Eh, gre za neskončne načine, kako je možno prati denar. Um, Eh, no, eh, dejansko se to povezuje tudi z tujim umešavanjem eh, v našo demokracijo. Namreč številne organizacije za te namene uporabljajo pranje denarja. Politične organizacije in politične stranke niso pogosto deležne ustreznega nadzora. Čeprav bi to bilo nujno potrebno za to, da zaščitimo naše državljane in našo demokracijo. Tukaj gre za boj proti kriminalu, ne na zadnje pa gre tudi za pravičnost. Hvala lepa. Če nihče drug ne želi zastaviti vprašanja ali podati svojih pripomb, bi predali besedo spet gospe Vasiljuadu, ki tukaj predstavlja enoto za finančno obveščevalne enote. Hvala lepa, to je bilo veliko vprašanj, torej potrudila se bom po najboljših močeh in bom skušala na nje tudi odgovoriti. Z veseljem eh, sem eh, spremljala vaše zanimanje za delo, ki ga upravljamo. Začnimo z izvajanjem. Številni ste zastavili vprašanja v zvezi s tem. Vprašali ste, ali smo dosegli napredek od junija naprej. Ja, za štiri države smo zaključili postopek in to nameravamo storiti še za štiri države še ta mesec. Prejeli smo tudi obvestila strani držav članic o novih zakonih, ki so jih države članice sprejele. Eh, vendar pa, kot veste, je komisija eh, precej birokratski organ in zato moramo najprej vse te zakone prevesti. Ali pričakujemo, da bo peta direktiva prenešena pravočasno, šest držav članic eh, nas je že obvestilo o prenosu pete direktive v nacionalno zakonodajo, predčasno torej. Upamo, da bomo prejeli še več obvestil v bližnji prihodnosti, v prihodnih dveh mesecih, ampak kot vedno je tudi nekaj izjem. Upam, da bomo prejeli do pomladi vsa obvestila, ki jih potrebujemo. Potem je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi s študijo Sveta Evrope in v zvezi z časovnico. Panamski dokumenti ki so bili zelo koristni za komisijo, so vodili ne le v pregled zakonodaje držav članic, ampak eh, tudi v pregled izvajanja zakonodaje v praksi. Pripravili smo vprašalnik z 300 vprašanji, z intervjuji. Na ta način eh, bi dobili zares dober pregled situacije na terenu uh, svet Evrope ravno kar začel z delom. Uh, to bo trajalo do leta 2021, kajti obiskati morajo vse države članice in to nam bo pomagalo pri eh, členu 65 direktive, s katerim se bomo ukvarjali v letu 2022. Torej, torej bo trajalo nekaj časa, ampak tako pač je. Nekaj prispevkov se je osredotočilo na dobro izvajanje in na podporo državam članicam pri izvajanju eh, njihovih nalog. To zares eh, poskušamo doseči. Pri oceni tveganja, nadnacionalni oceni tveganja, smo ugotovili, eh, da veliko tveganje predstavljajo notarji in pa odvetniki oziroma pravni zagovorniki in zato smo organizirali lansko leto eh, usposabljanje za notarje in letošnje leto eh, bomo organizirali usposabljanje za pravne zagovornike. V komisiji uh, imamo organ, ki se imenuje, mislim, da SRSS, ne vem, kaj kratice pomenijo, ampak to je organ, ki pomaga državam članicam pri izvajanju različnih pravil. In uh, sedmim državam članicam, eh, oziroma prošnjo sedmih držav članic je prijel ta organ eh, v eh, lanskem letu in sicer za pomoč pri pranju denarja. Zagotovo se komisija strinja z vami, da je temeljna točka dobro izvajanje že obstoječih pravil. Prijeli smo tudi vprašanja o ovirah pri izmenjavi informacij med različnimi pristojnimi organi. Eh, eno je govoriti o uvirah, in moja pravotna ocena je, da po eh, izvedbi pete direktive in eh, po izvedbi vse druge zakonodaje ne bo toliko uvir za sodelovanje. Na drugi strani pa je obveza za sodelovanje. Eno je, če rečeš, eh, lahko delite informacije, drugo pa, če rečeš, morate deliti informacije. In to je tisto, kar si bomo morali ogledati v naslednjih korakih. Ali je potrebno pravila okrepiti? No, najprej gledam še naslednja vprašanja. Eh, zastavljeno eh, je bilo tudi vprašanje v zvezi z Eh, mehanizmom za eh, koordinacijo finančnih enot eh, Evropske unije. K temu mehanizmu sem morala predstaviti poročilo in bila sem zelo prestrašena, ampak dobila sem zelo toplo dobrodošlico. Finančno obveščevalne enote so se v veliki meri strinjale z našimi ugotovitvami in menile se, da bi lahko bil takšen instrument za koordinacijo eh, izjemno koristen in eh, na tem področju bomo delali še naprej. Potem eh, enotni nadzornik, to je ena izmed točk, ki si jo bomo zagotavo podrobneje ogledali. To je tudi točka, ki smo jo upisali v tako imenovano postmortem poročilo da bi bilo dobro, da nadzor prenesemo na organ Evropske unije. Mislim, da je komisar Dombrovski to tudi omenil v svojem zaslišanju. Torej, eh, podpredsednik pristojen za to področje v novi komisiji se zdi, eh, da je pripravljen na oceno takšnega koraka. Banka Pilatus. Eh, milijone stvari je šlo na robe. Vsi organi so bili vzpostavljeni, ampak ni prišlo do konkretnih ukrepov. Tega se zavedamo, ampak mogoče bi povezala vaš prispevek z tem, kar je povedala gospa Intveld. To uh, je bil pravzaprav primer, kjer je bilo ugotovljeno, da je malteška finančna obveščevalna enota kršila zakonodajo Evropske unije zaradi. Uh, nezadostnih ukrepov, zaradi nezadostnega odziva. In potem je sledilo mnenje eh, komisije, ki je pozvala eh, malteško finančno obveščevalno enoto, da sprejme določene korake. Sedaj nadzorujemo to situacijo in biti moram povsem odkrita in povedati, da je bil dosežen velik napredek v preteklih letih. Lepo je sicer, da imamo pravila, ampak pravila je potrebno tudi izvesti in to si moramo zapamniti. E, eh, zato smo tudi v zelo tesnem stiku z e, malteškimi organi. Zlata viza to je področje, ki ga ne poznam ravno najbolje, kaj ti ne ukvarjam se s tem, ampak ker zastopam komisijo, bom skušala tudi o tem nekaj povedati. Koliko razumem, se pojavljajo pravne oziroma bi se lahko pojavile pravne okvire, ovire pri eh, pristopu eh, Evropske eh, komisije k ureditvi tega področja. v direktivi o pranju denarja je zapisano, da če se transakcije nanašajo na prosilce za zlato vizo, eh, morajo biti postopki eh, strožji in podrobnejši. No, vsaj to imamo na voljo. Eh, povezava registra eh, računov centralnih bank. Eh, trenutno nimamo pravne podlage za vzpostavitev takšnega registra, vendar pa nismo zadržani in tudi nismo leni. Države članice to želijo, kajti to bi jim privrčevalo veliko sredstev, kajti z enim klikom bi lahko potem videli registre vseh centralnih bank, ampak eh, v prihodnosti bomo morali spremeniti številna pravila in ne želimo veliko posameznih posamičnih instrumentov, ampak eh, želimo to obravnavati enotno. In potem je bilo zastavljeno vprašanje, kateri deli direktive bi eh, lahko postali uredba. Vemo, eh, da je za zasebni sektor veliko breme, da morajo spoštovati toliko različnih pravil. Eh, vidimo pa tudi eh, velike razlike v državah članicah, torej bi se radi tudi to ogledali. Zastavili smo si vprašanje, kako doseči večjo harmonizacijo na ravni Evropske unije. To bi se radi ogledali, ampak seveda vse, kar sem povedala, so zgolj naši načrti. Eh, ne dajem vam nobenih obljub, kajti je najprej potrebno izvesti presojo vpliva. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj, morda nisem odgovorila na vsa vprašanja, ampak eh, tukaj sem, če se želite z menoj pogovoriti tudi po tej seji. Najlepša hvala, če ni dodatnih pripomb, potem bo to za danes zadostovalo. Imamo pa še popovdansko sejo, razmeroma zgodaj, kajti ob 14. uri nadaljujemo. Ne pozabite, ob 14. uri. Hvala lepa.